s prvim zasedanjem skupine oziroma odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Torej gre za prvo zasedanje v letošnjem letu. Najprej bi želela vsem kolegicam in kolegom in sodelavcem, pomočnikom ter vsem opazovalcem, ki spremljajo delo, želeti vse dobro za nove leto, za, vaš in, za vas in vaše sorodnike. Danes smo se zbrali, da prisluhnemo kandidatu za komisarja, ki naj bi bil pristojen za socialne zadeve in zaposlovanje, torej gospoda Lasla Andorja, ki ga danes prvič pozdravljam v tem odboru. Upam, da to ne bo zadnjič. Nekaj postopkovnih postopkov bi samo omenila, zato da bo postopovnih pravil bi omenila, zato da se jih boste vsi zavedali. Kandidat za komisarja je odgovoril na vprašanja, ki smo mu jih poslali pismo in odgovore ste vsi prejeli v vseh jezikih Evropske unije. Oceno sekretarjata so tudi sprejeli člani. Gre za kritično oceno in to ustreza duhu parlamenta. Kandidat za komisarja ima deset minut časa za uvodno izjavo, na to pa bomo dali besedo predstavniku vsake poslanske skupine. Nadaljni čas govora pa je bil dodeljen v skladu z Dehontovim pravilom. Na to pa bodo kolegice in kolegi iz odbora za ženske in odbora za kulture prijeli besedo. To pri tem postopku bo vsak dobil čas govora v trajanju ene minute in zelo strogo se bom držala tega časa, komisar pa bo potem imel dve minuti čas za odgovor praš, tisti, ki postavi vprašanje, lahko, se lahko odzove potem na odgovor komi, kandidata za komisarja, ampak to vprašanje mora biti na isto temo, ne sme se lotiti druge teme. Potem pa bo imel komisar še enkrat eno minuto čas za, dodat, za to dodatno vprašanje. Odbor za ženske ima na razpolago 10 minut oziroma 15 minut deset minut pa ima na razpolago odbor za kulturo. Na to pa bo kandidat za komisarja dobil še besedo za sklepne besede. Gospod komisar, vaš življenjepis smo objavili in razdelili vsem članom, tudi izjavo o finančnih interesih in sedaj lahko prejmete besedo za deset minut za vašo uvodno izjavo. Pred seboj imamo tudi uro, ki kaže, koliko časa nekdo govori in če boste predolgi, vam bo morala žal izključiti mikrofon. Spoštovane gospe in gospodje, dragi, dragi poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da sem pred vami kot kandidat za komisarja Evropske unije. Evropski parlament je najpomembnejši organ ki zastopa evropske državljane, zato je to zame zelo veliko odgovornost. Ravno pred 15 leti se je zgodilo, da sem prvič stopil v stavbo Evropskega parlamenta, takrat sem se odeležil mednarodne konference. Udeleženci konferenca so iskali odgovore na vprašanje, ali lahko socialni dosežki Evrope ohranimo, kako lahko socialno dimenzijo Evropske unije okrepimo. Danes uh, moramo najti odgovore na isto vprašanje, ampak kot državljan razširjene Evropske unije. Danes nisem več edini član mednarodne raziskovalne skupine, ki prihaja iz države, ki še ni članica Evropske unije, temveč sem kandidat za komisarja za zaposlovanje in socialne zadeve. Moja generacija je ravno v času študija je bila ravno v času študija, ko so se začele spremembe na, v vzhodnem bloku. Pristop Evropski uniji se nam je vedno zdel nekaj logičnega, logična postaja na naši poti. Zelo pomembno pa je, da povdarim, da smo državljani Evropske unije, ki ima kot temeljni cilj izboljšanje dobrobiti državljana Evropske unije. Temu cilju želim služiti kot komisar Evropske unije. Sedaj pa bom nadaljeval v angliščini. Rad bi povdaril mojo vizijo in pa pristop za krepitev socialne dimenzije Evropske politične agende. To se lahko stori le z vašim vodenjem, sodelovanjem in vašo podporo. Ko se spopadamo z brezposelnostjo in socialnimi izzivi na evropski raven je bila to vedno zelo kompleksna naloga, v trenutni krizi pa je to še posebej zahtevna naloga. Zato moramo govoriti v preprostih besedah na evropski ravni. Povedati moramo resnico, odkrito in takšno, kot je. Evropa doživlja krizo, najhujšo finančno in gospodarsko krizo od velike depresije. Brezposelnost in ravno in revščina se povečujeta in to prizadena delavce, tiste, ki iščejo službo družine. Najšipkejši so tisti, ki nosijo največje breme te krize. Mladi, starejši, upokojenci, invalidi in številni drugi. Trenutne nemiri so pokazali tudi, moči evropskega socialnega modela. In, ampak ponovno pa je pod vprašanjem dolgoročna trajnost socialnega modela. Zato je moja naloga in moja prva prioriteta, da najdemo neko ravnoteženo pot skozi ven iz te krize in da si okrepimo položaj, da bomo močnejši kot kadarkoli prej. Najprej moramo zaustaviti izgubo delovnih mest in ljudje morajo ponovno najti delo. Uh, Drugi izzivi pa so tudi hitro spreminjajoče se tehnologije, podnebne spremembe in pa tudi trajnost naših pokojninskih sistemov. Okrepiti moramo oziroma zastaviti moramo porast brezposelnosti v naslednjih letih. Strategija 2020 lahko ponudi dober pristop za celo unijo. Ta strategija bo pomagala, da naredimo čim več z instrumenti, ki jih imamo in s pomočjo partnerjih, ki jih imamo in da bomo v bodočih letih skupaj z našimi partnerji, socialnimi partnerji in z, tudi z kolegi iz komisiji lahko izboljšali naš socialni model. Evropa, ki je pravična, ki je, se bolj udeležuje in bolj zauzema za težave svojih državljanov mora tudi ustvariti več možnosti zaposlovanja za vse, mora ponuditi tudi dostop do izobraževanja in usposabljanja. Treba je prepovedati diskriminacijo, vključno delovno mesto, treba je ohraniti zdravje in varnost na delu in treba je podpreti možnost za dobre in dostopne socialne usluge in storitve. Za bolj trajnostno Evropo pa mislim, da je treba dobro poskrbeti za delovni trg in tukaj bo načelo New Skills for New Jobs ali nova znanja za nove dela bistvenega pomena. Pristop va prožne varnosti pa bo tudi nekaj, na kar se bo treba osredotočiti, kajti tukaj se bomo morali posvetiti predvsem celoživljenjskemu učenju, vseživljenjskemu učenju in pa pridobivanju novih znanj koordinacija dejavnosti držav članic s pomočjo tudi odprte koordinacijske metode bomo izkoristili za boj proti socialni izključitvi in za socialno zaščito. Treba je tudi spodbuditi dialog širom cele Evrope, treba je spodbuditi socialno odgovornost in pa upravljanje te socialne odgovornosti na industrijski ravni. Da pa bi lahko vse to dosegli, bomo potrebovali podporo tudi ekonomske in pa monetarne politike, industrijske politike in izobraževalne politike. Zato bom zelo tesno sodeloval z mojimi ko z kolegi komisarji. Če želimo vizijo o bolj pošteni in bolj trajnostni Evropi spremeniti v nekaj, kar bo realnost, potem moramo združiti vse instrumente, ki jih imamo, moramo jih povezati. Na prvi vrsti so tukaj politični instrumenti. Komisija ima zelo visoko vlogo pri izvajanju posvetovanj in koordinacije pri socialnih politikah in zaposlovanju. Lahko podpremo tudi te podatke, analize in jih približamo drug drugemu. Uh, Poleg tega moramo povečati tudi globalni dialog na socialnem področju. In to pa pomeni, da moramo povdariti vedno bolj tudi socialne vrednote na vzven. Obstoječe direktive pa moramo tudi ustrezno prenesti in izvajati. Seveda si bomo gledali tudi področja, kot so zaščita delavcev pred tveganji na delovnem mestu in pa področja, ki so z, eh, povezana s povečano mobilnostjo. Vsaka legislativna pobuda bo zahtevala tudi oceno socialnih vplivov in tako naprimer direktiva o delovnem času in kar bom tudi uspodbudil je pregled eh, direktive o napotenih delavcih. Evropski socialni sklad, Evropski sklad za prilagoditve glo globalizaciji je tudi nekaj, s čemer bom zelo tesno sodeloval. Mikrokreditni urodja so tudi nekaj, na kar se bomo osredotočali in upam, da bomo k malu dosegli soglasje tukaj. Komisija je že podala predloge, kako lahko strukturne sklade izkoriščamo bolj fleksibilno in tukaj mislim, da je treba tudi najbolj se ogledati, kako se lahko hitreje pride do posameznih sredstev za boljšimi, enostavnejšimi sistemi ocenjevanja. To bi seveda tudi na agendi za razprave za um, kohezijske sklade za leto 2011 in pa tudi v okviru pregleda proračuna. Gospe in gospodje, uspeh bo odvisen od sodelovanja med vsemi zainteresiranimi partnerji. Uh, Ampak ne smemo le stremeti ve k večji rasti in več s, um, delovnih mest. Moramo se posvetiti tudi tistim, ki so najbolj občutljivi, naprimer Romom. Ne smemo pustiti na cedilu teh ljudi in to je odgovornost družbe. Tu gre za solidarnost. To bo tudi pomenilo, da moramo delati z roko v roki z vami v Evropskem parlamentu, z državami članicami in socialnimi partnerji in pa z civilno družbo. Uh, V naslednjih petih letih nameravam delati tesno, v tesnem sodelovanju z vami, spoštovani člani, spoštovani poslanci in pa predvsem z tem odborom. Evropski parlament je temelj demokratič, demokraticije. Socialno izključevanje in pa predprečevanje lete pomeni tudi boj proti različnim vrstam diskriminacije. Zato pozdravljam tudi uh, Eh, predstavnike odbora za žensk, pravice žensk in pa, pravice za, in pa odbora za kulturo in se veselim sodelovanja tudi z vami. Svoje znanje in izkušnje posvečam svojemu delu v okviru Evropske unije. Pogumno in predano se bom posvetil tej nalogi, zato da bom tudi upošteval Evropske unije in da bomo tudi povečali socialno kohezijo. Želim se osredotočiti na ljudi, na njihovo zdravje, njihovo delo in njihovo dobrobit, kajti ljudje je tisto, za kar konec koncev gre in to včasih kar pozabimo. Gospodarska kriza je zelo velik izziv, verjamem pa, da nam nudi tudi možnost, da stremimo k boljši družbi. In to želim tudi sam doseči. Dragi poslanci, gospa. Um, Predsednica, hvala za vašo pozornost. Merci, hvala, kandidat za komisarja. V skladu s pravili bomo sedaj imeli prvi krok vprašanj in sicer to so koordinatorji. Prvi bo v imenu EPP gospod Uri. Minuta. Köszöny, eh, biztos úr, megkaptuk. Eh, Hvala. Kandidat za komisarja. Dobili smo kopije vaših pisnih odgovorov in v pisnih odgovorih pravite, da bo ena od najbolj pomembnih prednostnih nalog boj proti brezposobnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Prav tako ste rekli, da preučujete te, te integrirane strategije za zaposlovanje in da želite v strategiji 2020 doseči dogovor s parlamentom. To seveda ne more biti res. Kajti, če govorite o tem, da želite doseči sporazum s parlamentom, potem je to mogoče samo v okviru postopka soodločanja, ampak februarja boste objavili deklaracijo o načelih ali dejstvih v zvezi z vašimi novimi zamislimi. To je v preteklosti, torej, kar je bilo, je bilo. Zelo vesel pa bi bil, če bi nam lahko povedali, kakšni so novi elementi v tej novi strategiji za politiko zaposlovanja. Zaš, eh, program, gondolom, program 2020 je najpomembnejša naloga, s katero se bo spopadala nova komisija. In strinjam se s spoštovanim poslancem, da je treba priprave na to ponovno pregledati. Gledati moramo za deset let naprej in pri tem moramo biti zelo previdni in zelo natančni. Dobro moramo postaviti temelje in v to moramo vključiti tudi parlament. Ta program nam bo seveda moral omogočiti, da zopet oživimo gospodarstvo, ki je sedaj v tako veliki krizi. To je zelo pomembno in če gledamo na to dolgoročno, potem sem prepričan, da v komisiji obstaja obsežno soglasje o tem, kako pomembna je razsežnost zaposlovanja in kako pomembno je, da konsolidiramo to razsežnost. Pogledati si moramo, kakšne so predhodne izkušnje in kakšna je predhodna praksa. Ogledati si moramo prav gotovo tudi Lizbonski program, ki je bil pripravljen pred desetimi leti. In ta program je dejansko prinesel dobre rezultate. Seveda pa je treba vse skupaj pregledati na novo, kajti smo v krizi. Ta vprašanja moramo postaviti v središče in stvari je treba posodobiti. In strinjam se, da so potrebni še velike korake naprej. Želite še kaj dodati? Vesel sem, da kandidat za komisarja ni zadovoljen s tem, kako potekajo priprave. Vendar mislim, da vprašanja vsebinskega odgovora nisem dobil na svoje vprašanje. Kakšen je nov element v zvezi z politiko zaposlovanja? Prav tako mi ni jasno, ko govorite o dogovoru, o sporazumu, ni mi jasno, kako nameravate to rešiti. Preden EU predstavi program komisiji, potem bi bilo morda dobro, da vi to predstavite parlamentu prej. Prav gotovo vam lahko obljubim, da si bom prizadeval za ustrezen program, ki bo posodobil stvari. In spodbujam bolj aktivno vlogo parlamenta in tudi bolj aktivno vlogo stikov s parlamentom. Najprej moramo program preučiti glede na nedavne spremembe. Več pozornosti moramo nameniti zaposlovanju in vključevanju zaposlovanja. In sicer v vseh področjih, to je treba upoštevati, na vseh političnih področjih. Prav tako moramo ponovno razmisliti o splošnih ciljih, kar zadeva zaposlovanje. Ko pripravljamo bolj splošne politike, naprimer varovanje okolja, sorodne sorodna vprašanja in odgovore na to. Prav tako moramo preučiti strukturne spremembe, ki jih bo to vključevalo. Prav tako pa moramo ogledati si, kakšna bi bila prihodnost za poslovanje v Evropi v luči tega. Skuzimo. Za socialiste in demokrate. Gospod Cerkas. <coughs> Bienvenido, señor Andor. Estoy seguro que. Dobrodošli, gospod Andor prepričan sem, da sedaj stopamo v novo fazo sodelovanja in da bomo lahko skupaj premagali ovire na tem področju. Dobili smo komentarje državljanov na naši spletni strani in zanimajo jih dve stvari. Namreč direktiva o napotitvi delavcev. Imeli smo primere, ki so bili preučeni in problemi se ne pojavljajo samo pri izvajanju te direktive, ampak tudi pri tolmačenju te direktive, kaj te temeljne pravice v listini in direktiva o delu, vse to je prednes podkopavanje, zato se moramo boriti proti temu, da ni več nobenih grožen in nejasnosti. In drugič, delovni čas. V zadnjem mandatu je delo, ki vpliva na zdravje in varnost, Tudi to ni bilo ustrezno obravnavano. Gospod Barozo je o teh točkah nedavno govoril, vendar morda bi nam lahko vi povedali, kakšna bo direktiva v prihodnosti tudi v zvezi z napotitvijo delovcev in delovnim časom. Me, uh, Naj vam razložim, kakšen je moj pristop v zvezi s tema dvema zelo pomembnima vprašanjima, še posebej kar zadeva direktivo o napotitvi delovcev. ta zakonodaja izvira iz dveh zelo pomembnih ciljev. Prvi je spodbujati mobilnost in drugi je zaščititi delovce in njihove pravice. Strinjam se, da je v zadnjem letu bila glavna težava s tolmačenjem teh dveh direktiv. Tudi sami ste omenjali nekatere sodbe, sodišča. Imeli smo nekatere težavne primere in O številnih primerjih se na tem mestu pogosto ne razpravlja, ampak napoteni delavci včasih končajo celo v zaporu ali pa se pojavijo resni spori, v katerih so vključeni ti delavci. Mislim, da bi prva naloga morala biti naslednja. Morali bi izvesti presojo socialnega vpliva in se vključiti v socialni dialog, vključiti tudi socialne partnerje. Mislim, da obstaja potreba po novem pristopu v zvezi s tem in tudi v zvezi z drugimi zadevami in tukaj ima v mislih direktivo o delovnem času. Kar zadeva direktivo o delovnem času. Mislim, da je tudi tukaj treba izvesti presojo socialnega vpliva in socialnim partnerjem dati možnost, da preučijo temo. Mislim, da bodo na obeh straneh storili vse, kar je mogoče, zato da bi našli neke vrste sporazum. Vendar moramo upoštevati tudi raznolikost evropskega socialnega modela oziroma modelov. Upoštevati je treba tudi subsidijarnost in ostati moramo realistični v zvezi z pričakovanje. Gospod Serkas. Mal, <clears throat> Gospa predsednica, vesel sem, da je na vročem stolu kandidat za komisarja in ne predsednica. Vesel sem, da boste socialno ocenili stanje in da bomo šli v drugo smer. Zanima pa me, ali ste pripravljeni sodelovati s parlamentarci za to, da zagotovimo, da socialna razsežnost in delovce pravice, delovske pravice ostanejo na isti ravni kot pravice, človekove pravice in gospodarski element Evropske skupnosti. Prav gotovo nameravam sodelovati z vami. In sicer v zvezi z zapletenimi vprašanji, pa tudi s preprostimi vprašanji, ki jih je morda lažje rešiti. Pripravljen sem govoriti s posameznimi poslanci, ampak tudi na ravni skupin, če je to potrebno. Hvala lepa. V imenu liberalcev, gospod Harkin. Hvala lepa, gospod predsednica. Pozdravljen, gospod kandidat za komisarja. Imam dve vprašanje. Moje prvo vprašanje je v zvezi z vašim pisnim odgovorom na drugo vprašanje, ko govorite o vedno večjem pomenu globalizacije in o tem, da je povezava med gospodarskimi in socialnimi politikami na evropski in nacionalni ravni vedno bolj vidna. Zanima me, ali lahko več poveste o tem, o tej eksplicitni povezavi med gospodarskimi in socialnimi politikami in kakšne predloge, če sploh imate na tem področju. Moje drugo vprašanje pa zadeva negovalce oziroma družinske negovalce. Ocenjuje se, da eden od petih ali šestih delavcev skrbi tudi za starejše družinske člane. Imam dva problema v zvezi s tem, kaj ti nekateri so izključeni zaradi tega in drugič, nekateri so prikrajšani zaradi tega, zaradi negovalcev, ker nimajo prilagodljivih delovnih časov. Vem, da je to v veliki meri v pristojnosti držav članic, ali, ampak ali namerava komisija omeniti negovalce v kakšnem sporočilu in ali boste pripravili kakšno posebno pobudo v zvezi s tem. The impact of the globalization vplivi globalizacije. Uporabiti moramo vse instrumente tega portfelja. V zadnjih letih je bil vzpostavljen Evropski sklad za globalizacijo in tudi druga sredstva. Mislim, da je to mogoče uporabiti v primeru večjih selitev ali odpuščanj če do tega pride v državah članicah. Mislim, da je to jasno, da je torej mogoče finančne instrumente uporabiti. Po drugi strani pa je nova usmeritev ta, da bi se lotili mednarodnega ali celo globalnega dialoga. Zaradi krize imamo sedaj strukturo G20 in tam ministri za delo prav tako sodelujejo in prvič bo zasedanje potekalo aprila v Washingtonu. V tem globalnem dialogu moramo ugotoviti, kakšne možnosti imamo za to, da zastopamo evropske interese in da zastopamo tudi evropske vrednote na socialnem področju. Kar zadeva negovalce v družini. To je tema, ki jo bomo morali bolj resno obravnavati kot prej. To je delno povezano tudi z vprašanjem staranja. V Evropi se prebivalstvo stara in starejši ljudje, tisti, ki so v pokoju, potrebujejo nove pristope. Pomembno pa ni samo pozornost za starejše in podpora za starejše, ampak moramo te teme preučiti tudi z vidika davčne zmogljivosti držav. Mislim, da je to zelo modr način za nadaljevanje dela, zato da priznamo in cenimo delo tistih, ki skrbijo za starejše ljudi doma. Harkin. Gospa Harkin, hvala gospod komisar za vaše odgovore. Omenili ste globalizacijo in sklad za prilagoditev globalizaciji. Morda veste, da smo pred nedavnim v tem odboru poslali pismo komisarju v zvezi z nekaterimi napetostmi v evropski politiki. Govornica je prekinjena. Pravilo je, da lahko postavite samo eno vprašanje in da dodate k istemu vprašanju, sedaj pa zastavljate tretje vprašanje. No, komisarka je omenil, ampak v redu. Strinjam se s predsednico. Moje dopolnilno vprašanje pa je v zvezi z negovalci. V vašem odgovoru danes ste govorili o trajnosti pokojninskih sistemov in o starajočem se prebivalstvu. Kandidat za komisarja, Upam, da boste v to vključili tudi negovalce, kaj te mnogi negovalci se morajo odpovedati delo in izgubijo pravico do pokojnine. In upam, da boste tudi to preučili, ko boste preučevali trajnost pokojninskih sistemov. Uh, uh, Seveda, zelena knjiga, ki jo pripravljamo spomladi, bo vključevala tudi vprašanje tistega pravkar omenili. preučiti moramo, ali obstaja možnost vključiti negovalce v te scheme upravičencev. Hvala. Hvala v imenu zelenih, Jean Lambert. Um. Hvala lepa, gospa predsednica. Pozdravljamo to, kar ste povedali v zvezi z vključevanjem in zaposlovanjem. In veseli smo, da imamo komisarja, ki je ki ga zanima to, da bi vključil ustrezne generalne direktorate v pripravo politik, kaj ti skrbi nas postopno, postopno umikanje kompetenc z tega področja. Lahko bi pokazali na več primerov, naprimer zdravje gospodarstvo, ampak omenila bom podnebne spremembe in trajnostni razvoj, ki ima prav tako cilje za leto 2020. In to bo zahtevalo velike spremembe, ne samo v smislu novih tehnologij, ampak premik iz starih onesnaževalnih tehnologij na nove, tako da bodo tudi delavci postali okoljsko zavedni. Ampak vse pobude za enkrat, tako se zdi, je za enkrat podal kak drug del komisije in ne tisti del komisije, ki skrbi za zaposlovanje in socialne zadeve. Kako boste vi zagotovili ustrezno vlogo za vas v okviru komisije, zato da bi resnično zagovarjali te zamisli, ki se že pojavljajo v drugih delih komisije. Mislim, da moramo najprej vzpostaviti dobro sodelovanje med različnimi komisarji. Mislim, da tukaj ni nujno, da gre za formalne skupine, ampak da gre za sodelovanje vendarle Omenili ste več stvari, naprimer gospod Hedegard in gospod Potočnik bosta bolj pristojna za te zadeve. Ampak morda lahko skupaj z njimi razmislim, kaj bi lahko storili na področju tako imenovanih zelenih delovnih mest in v zvezi z vprašanji za izkoriščanje socialnega sklada. Mislim, da lahko najdemo finančne instrumente v tem portfelju, s katerimi bi lahko bi lahko podprli te spremembe, ki ste jih vi omenjali. Like to, to up, though, Želim spregovoriti še o eni stvari. Govorite o formalnih okvirih, ampak zanima me, ali boste spregovorili podbujali te pobude. Imate pa že tudi nekatere delovne skupine. Kako bomo vedeli, kdaj se te skupine sestajajo? Kako bomo vedeli, kakšen je rezultat pogajanja v teh delovnih skupinah? Kaj boste storili v zvezi s preglednostjo? Samo ponovim lahko, da ne bom samo na voljo, ampak da bom dejansko pripravljen govoriti z vami in z vašimi službami v zvezi s temami, ki zanimajo parlament. Redno se bom vračal k vam v zvezi s temi vprašanji. Merci beaucoup. Um... Hvala lepa. V imenu skupine GUE, gospod Cimer. Dobar dan. Smo v letu boja proti revščini in socialni izključenosti. Evropski parlament je v preteklem letu sprejel poročilo o podpori socialne vključitve in pa eh, o boju proti revščini, zlasti revščini otrok. Komisijo smo pozvali naj predloži poročilo o socialnih sistemih v državah članicah in naj spremlja, kaj počno države članice v zvezi z pragom reščin, revščine. Poleg tega je šlo tudi za to, da bi uvedli metodo o izračunu uh, revščine in pa indeksov. Dejstvo je, da potrebujemo močnejši nadzor v okviru metode odprte koordinacije, zato da bi spremljali življenjski položaj zlasti otrok. Kaj želite vi kot eh, kandidat storiti za to, da bi bili kos eh, tem pozivom in da bi to kar najhitreje uvedli? Hvala. Eh, Mislim, da moramo to leto, ki je namenjeno boju proti revščini in izključenosti izkoristiti za to, da dvignemo zavest o revščini nasploh in še posebej v zvezi s temami, ki so najbolj problematične. Mislim, da je revščina otrok ena od najpomembnejših takšnih tem. Mislim, da je dobro znano, da se pri otroku do četrtega ali petega leta že določi, kako bo ta oseba živela vnaprej. Torej, če oseba v tako, takšni mladosti ne dobi ustrezne nege in ustreznih pogojev, potem bo preostanek njenega ali njegovega življenja zelo težaven. Zato mislim, da lahko komisija tukaj predstavi ta mnenja na v okviru odprte metode usklajevanja in mislim, da lahko zbiramo podatke in zagotovimo analizo za države članice. Pomagamo lahko tistim, kjer menimo, da so težave večje. Prav gotovo imamo tudi dobre izkušnje in mislim, da bi lahko v okviru odprte koordinacije poskusili te primere resnično poudariti jih izpostaviti in razširjati dobro prakso. Državam članicam bi lahko zadali nalogo, da si zastavijo določene cilje. Vedno je dobro, če si vlade zastavijo cilje in to moramo spodbujati. Madame Cimer, vous souhaitez rebondir? Gospod Cimer, želite še kakšno vprašanje? Moje vprašanje gre v sledeči smeri. Kako bo komisija prispevala k temu, da bomo uvedli skupne socialne minimalne standarde? Na tej podlagi pa naj bi potem postalo jasno, kdaj je treba socialno poseči. Priča smo dolgi zimi in zato je cela vrsta organizacij opozorila na to, da raste energetska revščina in, zaradi, in da moramo zato nujno pomagati. Imamo cel katalog predlogov o boju proti energetske revščini. Ali se boste ukvarjali tudi s to temo in ali boste spodborili komisijo naj v zvezi s tem predloži konkretne ukrepe? Nisem še preučeval povezave med revščino in energijo, kajti prepričan sem, da obstajajo pomembnejši problemi v drugih območjih. Moj predlog je, da vključimo te nove postavke, ampak mislim, da v več državah članicah v številnih regijah obstajajo pomembne, resne težave v zvezi z zaposlovanjem, šolanjem, dostopom do zdravstvenega varstva, družinsko nego oziroma nego na domu in tako naprej. Mislim, da so težave resne in mislim, da moramo vključiti seveda tudi ta nova vprašanja. Hvala lepa v imenu ECR, gospod Helmer. German. Hvala, gospod predsednica. Gospod Antor, mi v skupini evropskih konzervativcev smo zelo zaskrbljeni nad vplivom evropske politike za zaposlovanje na preročnost plač in gibljivost delavcev. Vedno več je pravil EU, ki dvigujejo stroške dela in zmanjšujejo mobilnost in prilagodljivost. Še posebej v direktivi za odelovnem času in v direktivi za agencije in tudi predlogi za noseče delavke. Seznam pa je se v danes končen. Vi imate ozadje v ekonomiji. Vi pa veste, da če povišamo ceno dela, potem je povpraševanje manj. Zato so stroški večji. Kaj boste vi storili kot komisar za zaposlovanje za to, da boste zmanjšali stroške, kaj boste storili za to, da povečamo subsidijarnost. Skrbi nas tudi sklad za prilagoditev globalizacije, premajhanje, da bi imel resničen vpliv in financiranje je namenjeno administraciji in posvetovanju. Včasih preprosto premakne delovno mesto iz ene države v drugo, kako v primeru del na Irskem. Kako boste vi rešili ta problem? Kaj se ni? kar zadeva to, kar ste omenili na splošno. Mislim, da to ni nujno slabo. Zaščititi moramo delovce in socialne pogoje, pri tem pa moramo upoštevati zdravje in varnost. Čeprav imamo na večini politik na področju zaposlovanja in zdravja pristojnost nacionalnih vlad, moramo biti pozorni tudi na evropski ravni v zvezi z odgovornostjo. Sem ekonomist, to je res, ampak dela ne obravnavam kot druge vrste blaga. Lahko razpravljamo o ceni knjig ali pohištva, ampak tukaj mislim, da imamo veliko več možnosti za razpravljanje o gibanju cen, kot takrat, ko razpravljamo o delu. Kajti tukaj govorimo o dohodku ljudi, o življenskem ravni življenja, družin. In ko govorimo o ceni dela in o prihodku ljudi, moramo biti torej previdni, kar zadeva sklad za prilagoditev globalizacije. To je relativno nov instrument in mislim, da moramo zbrati in predelati vse izkušnje. In res je, morda lahko najdemo tudi kakšne anomalije. V splošnem pa mislim, da je ta sklad dobra inovacija in zelo koristen je bil za pomoč tistim, ki so izgubili delo. To je tudi cilj. Če so cene posvetovanj ali pristojbine za to previsoke, potem lahko o tem tudi razpravljamo, ampak takšno je moje mnenje. Uh, Randall, Gospod Andor, hvala. Zdi se, da ne veste, da če povečamo pravice tistih, ki delajo, potem to vpliva na možnost za zaposlovanje tistih, ki nimajo dela in tako povečamo brezposelnost iz vašega odgovora sklepam, da si zatiskate oči pred realnostjo dinamike trga dela. Vem, da to zanikate, kaj ti ste član komunistične stranke ali ste bili, vendar vi nasprotujete tudi globalizaciji in tržnemu gospodarstvu, nasprotujete NATO in maastrichskim merilom. Ali torej priznavate, da bo velik del tega parlamenta ki meni, da ti faktori dejansko vašo ustreznost, ustreznost za to mesto postavljajo pod vprašaj. Uh, my... Mislim, da ste napačno povzeli moja stališča in v veliki meri pretiravate, ko govorite o mojih stališčih. Mislim, da ste napačno povzeli moja mnenja. Mislim, da minuta in pol ni dovolj za to, da vam odgovorim na to, kaj ti o tem je treba govoriti bolj podrobno. ECR, e pardon, EFD. E Hvala lepa. A naslednja je na vrsti gospa Mara Bicoto v imenu skupine EFD. Hvala lepa. Dobar dan, gospod kandidat za komisarja. Dajali ste da boste poskrbeli, da bodo pobude Evropske komisije odražale težave delavcev. Naj upozorim na to, da niste dovolj upoštevali problemov, ki so povezani s priseljevanjem iz dežel zunaj Evropske unije v Evropske unijo. Govorili ste o zaposlovanju, o revščini in pa o socialni stiski delavcev. To, da niste spregovorili o tem, da bi morali ustaviti priseljevanje ali pa da bi morali uvesti kvoto priseljencev v države Evropske unije. Glede na deset tisoče evropejcev, ki so izgubili delovno mesto, bi bilo to potrebno. Če bi države članice odprli, pustile vrata odprta, bi to pomenilo, da ne bo dovolj dela za vse. In to bi pomenilo, da se bo socialna izključenost še nadaljevala. Gospod Barroso je bil prisoten v naši politični skupini in dejal je, da bi morali videti priseljevanje kot vir za Evropsko unijo, ampak jaz se s tem ne strinjam. Hvala lepa. Ekule, monsieur le commissaire, deux minutes. Hvala, vaš čas je potekel, sedaj dobi besedo gospod komisar. Hvala lepa. Kar se tiče priseljevanja, nisem pristaš koncepta utrdbe Evropske unije. Priseljevanje bi morali razumeti kot kompleksen problem v globalnem kontekstu, v kontekstu globalnega gospodarstva. In tega ne bi smeli videti samo kot problem, ampak tudi kot vir Pogosto lahko opažate, da priseljenci obogatijo družbo. Priseljenci lahko prinašajo nove zmogljivosti. In v zgodovini človeštva smo imeli vedno priseljevanje. V nekaterih obdobjih je, bila, je bilo priseljevanje še močnejše, ampak včasih je sprožilo tudi napetosti. To, da Dejstvo je, da obstaja pozitivna stran priseljevanja. V preteklem času je bil režim priseljevanja v nekaterih državah članicah odprtejši in to je povzročilo tudi težave. Problem je, ko se druga generacija ne more integrirati v večino in to je težava. Vključevanje moramo postaviti više na agendi in to je tudi cilj mojega portfelja. Posebno pozornost bom posvetil temu vprašanju, ampak tega ne bom gledal z vidika izključevanja. Zato bo sta prisotni gospa Malstrom in pa gospa Reding. Oni dve sta prisotni za pravno in za socialno stran tega vprašanja in oni dve bosta poskrbeli za to, da se bosta oba vidika dosledno obravnavala. Če je to vaš pogled, je to zanimivo. Toda mislim, da bi morali povsem pregledati politiko preseljevanja, ne da bi pocenjevali socialne vidike. Dovolite novo vprašanje. Številni ljudje v težavah so izgubili svoje delovno mesto in to je vplivalo na jedro družin. To, da družine preživljajo zaradi svojih družin. Gospa Picoto, pravi eh, gospa predsednica, pravilo je takšno, da lahko samo nadgradite svoje preteklo vprašanje, ne pa da postavite posem novo vprašanje. To moje vprašanje, pravi eh, gospa Picoto, je povezano s preteklim vprašanjem. Kriza je priložnost, da spoznamo vrednote tradicionalne družine tudi v, s socialnega, gospodarskega in moralnega vidika. Kakšne dejavnosti načrtujete za to, da bi podprli družino, glede na to, da je to tako pomembno pri ublažitvi gospodarske krize? Uh, I agree. Uh, we have to, uh... Strinjam se. Pozornost moramo namenjati tudi družinam. Ta portfelj ima zelo malo instrumentov, s katerimi bi lahko podprli družine vse kratkoročno. Lahko pa podpremo vlade oziroma države članice in jih podpiramo pri tem in jim po možnosti pomagamo, zato da bodo namenjale več pozornosti družinam in da bodo poskrbele za širše družine, za več kot dvema ali tremi otroki. zato da te družine ne bi zašle še v težje socialne pogoje. Hvala lepa. S tem smo zaključili krok govornikov koordinatorjev. Sedaj pa bodo lahko spraševali drugi člani našega odbora. Najprej bo postavila vprašanje gospa Sari Esaja v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod kandidat. Potrebujemo zelo konkretno strategijo za to, da bi spodbodli zaposlenost in pa konkurenčnost evropskih podjetij glede na krizo. Kako si predstavljate prožno varnost? Kako je ta povezana z konkurenčnost evropskih podjetij? V vašem odgovoru nam prosim podajte tudi definicijo prožne varnosti, kajte ljudje ta izraz razumejo na različne načine. V svojem izvornem odgovoru ste dejali, da podpirate prožno varnost če se ta napravila način tolmači. Torej, zanima me, kako se ta napravila način tolmači. Prožna varnost je težek pojem in težko eh, je ta izraz prevesti v mojo materinščino, skoraj da ne mogoče je. Tukaj gre za dva koncepta, za prožnost in za varnost. Gre za to, da priznamo, da če bomo katerikoli elementih dveh preveč poudarili, bo to slabše za širši, širši kontekst in pa za socialno zaščito. Zato moramo ta dva cilje zasledovati skupaj oziroma sočasno. Govoril sem o možni napačni interpretaciji. Odgovornost ni samo pri posameznikih. Tukaj gre za to, kako so organizirana podjetja. Gre za to, da ustvarimo boljše stike med organizacijami podjet, podjetje ter posamezniki. Zato je ključni element tukaj sledeč. Potrebujemo prožnejše pogodbe za, za poslovanje. Zelo pomemben element pa je tudi vseživljenjsko učenje, zato da bi spodbodli razvoj spretnosti in znanja In to je treba vedno znova zagotavljati za zaposlene, tako da bi se ti lažje soočali z novimi izzivi ali pa s potencijalno tranzicijo v kasnejšem obdobju. Tukaj gre še za aktivno politiko trga dela. To je zelo pomemben element, o katerem moramo govoriti v tem kontekstu. Govoriti pa moramo tudi o tem, kakšna socialna zaščita je o našem sistemu, kako obravnavamo brezposelnost in kakšne so scheme za brezposelne v različnih državah članicah. Prožna varnost oziroma pristop prožne varnosti je številnim podjetjem eh, pomagal tako, da so prebrodila krizo. Kajti dialog med eh, zaposlenimi in zaposlovalci je bil bolj primeren za nove okoliščine. Gre za to, da se izognemo izgubi človeškega kapitala in na ta način tudi spodbodemo konkurenčnost. Konkurenčnost in pa rastoče gospodarstvo, to sta ključna elementa, ko poskušamo spodbosti zaposlenost. Ali se strinjate o skupnem pristopu, ko gre za spodbudo zaposlovanja? Naprimer, gospodarstva v euroomočju morajo prilagoditi svoje pristope na pak stabilnosti in rasti in pa na masterske e, kriterije. Ali to spoštujete? Ali spoštujete skupni gospodarski pristop? Ko govorimo o koheziji v Evropi, gre tukaj za e, socialno, gospodarsko in ozemeljsko kohezijo. In v prednjem vprašanju gre za ozemeljsko kohezijo in pa za to, kako se uporabljajo skupna načela. Zelo pomembno je, da ohranimo skupna načela in skupna pravila, to, da uporabljati jih moramo na odgovoren način. V tej krizi smo videli, da je komisija sprejemala pravilne odločitve, kar se tiče pakta stabilnosti in rasti. Sprejete so bile odločitve o fiskalni politiki, tekom kriznega obdobja. Mislim, da je pomembno imeti skupna pravila, tudi izvajanje pravil mora vedno odgovarjati oziroma ustrezati tudi dejanske situacije. Kar se tiče maastrichtskih meril, tukaj gre za vprašanje enotnosti. Te, ta merila smo uvedli pred skoraj 20 leti. Gre za to, ali jih je možno v vseh okoliščinah uporabiti ali ne. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov dobi besedo gospod Sergio Koferati. Hvala lepa. Gospod Andor. Dejali ste, da želite sa svojim osebjem prispevati k izvajanju strategije EU eh, e 2020. To je zelo pozitiven pristop. Sami ste nas pred kratkim spomnili na velik problem, ki je kriza, katere se Evropa otepa, tako kot druga gospodarstva po svetu. S tem je povezano tudi vprašanje dolgoročne brezposelnosti, visoka stopna brezposelnosti. To je problem, ki ga ne moramo rešiti v bližnji prihodnosti. Ali menite, da bi bilo dobro, če bi evropske gospodarske politike in pa vse druge politike, katerih namen je ustvarjati delovna mesta, zlasti visoka kakovostna delovna mesta, temeljiti na sistemu spodbud in sankcij, če želimo biti uspešni. Unemployment indeed is. Brezposelnost je velik problem. To je res. Ta problem bo ostal z nami, ne glede na naše prizadevanje. To, da poskušati moramo spremeniti vzorce brezposelnosti in po drugi strani moramo spremeniti vzorce zaposlovanja. Mislim, da bi morali ponovno razmisliti o našem pristopu do polne zaposlenosti. To je naš dolgoročni cilj. Ohraniti moramo ideal polne zaposlenosti. Najti pa moramo tudi najboljši način za izhod iz krize in pa za to, da bi kar najbolj, eh, kar najbolj zmanjšali vpliv krize na zaposlovanje. Gre tudi za to, kako bi rešili problem brezposelnosti v tistih državah, kjer je bila brezposelnost največji problem že pred krizo. V 80. in 90. letih je bila brezposobnost v nekaterih državah že velik problem. To je veljalo za številne države v Evropi. Tudi v času visoke gospodarske rasti je brezposobnost znašala 10 odstotkov ali več. In to je, po mojem mnenju, problem. Zato moramo najti način, kako bi znižali to raven. Večino tega bo potekalo na ravni držav članic, tudi koordiniranje politike zaposlovanja bi, bi moralo pomagati ta problem. Obstaja velika raznolikost med državami, razlikovati moramo med državami članicami. Razlikovati pa moramo tudi med različnimi sektorji in starostnimi skupinami. L'obiettivo della piena occupazione per essere realizzato ha bisogno di un če želimo doseči polno zaposlenost, potrebujemo nenehno gospodarsko rast in sicer zelo hitro. Če naj bo to realističen cilj, potem potrebujemo praktične ukrepe in dolgoročne ukrepe. Mislim, da mora biti to del vsakega modela razvoja konkurenčnosti, zlasti če si pogledamo zgodovino Evrope in pa sedanje okoliščine lahko bi izkoristili ideje tudi drugih komisarjev. Ali ne mislite, da bi bilo dobro na nek način koordinirati oziroma vključiti v to koordinacijo tudi Evropski parlament, tako da bi bili ukrepi bolj učinkoviti? Posamezni komisarji bodo seveda podali svoje prispevke, to da mislim, da celotnega problema ne morete rešiti vi sami znotraj svojega uh, mandata. Že v uvodu sem dejal, da bom zelo tasno sodeloval z komisarjem odgovornim za industrijo, gospodarske in monetarne zadeve. Za njim bom sodeloval, ampak mislim, da je to ključni portfelj za gospodarsko politiko na evropski ravni. Kar se tiče zaposlovanja, zmogljivost mojega portfelja je nedvomno omejena lahko obravnavam samo stran ponudbe, stran povpraševanja pa je v pristojnosti drugih. Zato bo moral tesno sodelovati z gospodom Tajanjem, z gospodom Renom, kako bi spodbodli ulaganje. Ne smemo samo sanjati o višji rasti, naprimer dvodstotni, trodstotni uh, eh, uh, eh, rasti, to so zelo ambiciozni cilji. Najprej pa moramo govoriti torej, o vi, višji stopni gospodarske rasti, potem pa moramo pogledati tudi, kaj lahko storimo za več ulaganja v Evropi. Hvala lepa. V imenu Evropske ljudske stranke dobi sedaj besedo gospod Adam Kosa. Hvala lepa za besedo. Če si pogledamo direktivo 800 skozi, skozi 208, to je direktiva, ki se ukvarja z invalidi, moramo ugotoviti, da so mala in srednje velika podjetja tista, ki igrajo ključno vlogo, kajti ta podjetja zaposlujejo večino invalidov. Zato moramo zagotoviti tekočo sedanjo raven zaposlenosti teh ljudi, vendar to, to nam ne uspeva. Podpora plač se je znišala za 70 odstotkov. To pomeni, da ti ljudje doživljajo zelo težek položaj. Gospod Baroso in gospod Almunija sta do sedaj dejala, da to sodi v pristojnost nacionalnih držav članic. Rad pa bi odgovor na ta položaj. Dobro bi bilo pregledati pravo skupnosti. Če to nameravate, me zanima, na kakšen način se boste tega lotili. Zanima me, kako lahko spodbujate ustvarjanje delovnih mest. A jogszabály felülvizsgálatát egyelőre nem tervezem, és konkrét ígéret. Kar se tiče pregleda zakonodaje, ne povem, da tega zaenkrat še nisem načrtoval. To, da to si bom natančneje ogledal. Mislim, da je nesprejemljivo, če ranljive in šibke skupine ljudi v družbi, kar vključuje tudi ljudi uh, z uh, posebnimi potrebami ali na vladni ravni ali na ravni podjetij, težje prizadeta kot drugi. ne glede na to, ali to sodi v pristojnost držav članic ali Evropske unije. Evropska unija se ukvarja z protidiskriminacijskimi zadevami, ampak mislim, da je to naloga za Evropsko unijo na ravni EU. Na vsak način moramo sodelovati, posvetovati se moramo z državami o praksah, tako da se bo to stanje ustavilo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 kajti mala in srednja velika podjetja morajo dobiti podporo. Če ta podjetja ne bodo dobila te podpore, ne bodo sposobna zaposlovati teh ljudi. V moji državi, na Mačarskem, naprimer, obstajajo pravila v podjetjih glede zaposlovanja invalidov. In če podjetja ne izpolnjujejo teh eh, pravil, potem se jih lahko kaznjuje. Ustvarjanje delovnih mest je izredno pomembno. Torej, Naša država spodbuja, nekatere države spodbujajo ustvarjanje delovnih mest. Katera teh dveh možnosti se vam zdi boljša? Valószínűleg mind a két eh, irány fontos függően attól, hogy eh, Verjetnost eh, obe rešitvi, oba pristopa pomembna. Odvisno je seveda, kakšne možnosti ima država. In kakšne izkušnje tudi ima posamezna država. Nasplošno ne moremo narediti nekih velikih preskokov v socialni politiki ali v politiki zaposlovanja, ampak v okviru danih možnosti pa mora vsaka država iskati boljše rešitve in tudi nuditi boljše storitve. To, kar je te številke, ki jih je omenjal gospod poslanec, so seveda zelo visoke in eh, tudi pričakovanja so zelo visoka. Euh, Za socialiste in demokrate, gospod Frede, Frederik Derden. Hvala lepa. Torej letos je leto boja proti revščini, socialni izključenosti in kot rečeno obstajajo visoki cili, ki jih je treba predeliti na vseh ravneh, zato da bi se preprečilo skrajne ravni revščine. Povedali ste, kako pomembno je to, da imamo metodo odprto koordinacije, ki je tako boljša, za boljše sodelovanje med inštitucijami. Zanima me, kaj boste naredili v zvezi z socialnim vključevanjem Romov, to ste omenili. Ampak konkretno me zanima, kako boste nadaljevali delo vaših predhodnikov v zvezi s tem nujnim vprašanjem. Potem pa še vprašanje revščine otrok obstali so razgovori v zvezi s tem, ampak to je še vedno zelo velik eh, problem in eh, potrebno so priporočila v zvezi z bojem proti otroko, reščine otrok. Belgijsko predsedstvo naj bi tudi to eh, podprlo. Ali lahko računajo na vašo podporo in ali nameravate tudi predložiti direktivo v zvezi s tem, govornik pa je prekinjen. Prvo vprašanje v zvezi z Romi. Rad bi se zahvalil mojemu predhodniku komisarju Špidli, ki je dosegel velik napredek s tem, da je vprašanje Romov postavil na evropsko raven. Očitno je to bolj vidno vprašanje kot prej v okviru širitve. Rad pa bi povdaril, da to ni socialni problem le za tako imenovane nove države članice, čeprav je tam uh, Eh, število naseljenosti Romov večje, ampak eh, zadeva pa vse evropske države in eh, se moramo ga tudi lotiti na ta način s strateškim pristopom. Dobro delo je bilo že opravljeno na koordiniran način, vodi ga je gener generalni direktorat za zaposlovanje in v sodelovanju z gospo Redingovo bomo lahko temu delu posvetili še več eh, časa in jo postavili na višjo politično raven. Bodi se, če bo šlo tudi za več eh, sredstev za pomoč državam članicam za boljšo vključenost in socialno integracijo Romov. Ker sem o reščenju otrok že spregovoril, bi te dve vprašanje povezal v državah, kot je naprimer Mačarska, odkudar prihajam, sta ti dva problema zelo močno povezana in zavedam se, da belgijsko predsedstvo pripravlja pomembno delo v zvezi z revščino otrok in seveda bom pripravljen z njimi sodelovati na tem področju. Merci, uh, Hvala, gospod komisar, za vaše odgovore. Morda še kot dopolnitev v zvezi z socialno vključenostjo. Ali mislite, da bi potrebovali neke referenčne cilje pri minimalnem prihodku, naprimer, ali bi lahko to na kakršen koli način predlagali državam članicam? Komisar, mislim, da bi lahko delali na teh minimalnih plačah, mislim, da vendar pa to ni nek odgovor, na katerega lahko sedaj dam nek provizoričen odgovor in nekaj improviziram. Vemo, da v nekaterih državah obstaja zakonodaja v zvezi z minimalnimi plačami in morali si bomo gledati izkušnje teh držav in pa tudi izkušnje držav, ki nima to vrstne zakonodaje, kajti gre za vprašanje politike držav članic in moramo spoštovati eh, njihovo subsidijarnost hkrati pa, eh, ravno če želimo hkrati uvajati druge standarde. Hvala lepa, gospod komisar. Za vami bo sedaj spregovorila podpredsednica gospa Lin. Trenutno raste brezposelnost. Ali mislite, da tisti, ki niso člani unije, da so za dobro predstavljeni? Mislite, da bi morali imeti enake pravice, da se pridružijo sindikatom ali ne? In ali se z glasove znotraj sindikatov dobro sliši, bodi si, da gre za direktivo o delovnem času, to smo obravnavali v preteklem mandatu. Sindikati so trdili, da bi morali opraviti, eh, odpraviti možnost um, izključitve. Številni delavci, bodi si, so, da so člani sindikata ali ne, delajo na dure. Zanima me, ali se nad, strinjate s tem, da imajo, pravici, eh, da imajo delavci pravico to početi. first of all uh, the opt out since we have economic and uh, monetary uh, kar se tiče opt outa mislim da na splošno rečeno to ni vedno najboljša rešitev vedno moramo najprej razmišljati o pravilih ki bi se jih lahko uporabilo v vseh državah Če pa obstaja nek temeljna ovira za uporabo splošnega evropskega pravila v neki državi, potem pa je možnost opt-outa. Morda pa bi lahko bila to le začasna rešitev, torej bi ta opt-out vključil v neko časovno, eh, časovni okvir in eh, se potem lotili teh težkih eh, pogajanj. Vsekakor pa to ne sme vplivati na temeljne pravice bodi si, da gre za pravico pridružitve sindikatu ali pa enake obravnave članov sindikatov in nečlanov. Tu gre za vprašanje temeljnih pravic in to je bolj pomembno. Kar se tiče prostovoljnih nadur, to je vprašanje, ki ga moramo obravnavati. Nisem popolnoma prepričan, da lahko tukaj sprememo nek eh, splošen sklep. In eh, moj prestop pa je tak, da če gre za prosto, nekaj prostovoljnega v določenem obdobju, potem bi lahko v okviru pravil v zvezi z delovnem času še vedno lahko našli način za zaščito delavcev, kajti tu moramo upoštevati seveda tudi zdravstvene vidike. Moramo omogočiti prostovoljne dogovore, ki presegajo ureditev, ampak samo pod določenimi pogoji. Hvala. Veste, da neobjavljen osnutek poročila komisije pravi, da 14 držav članic koristi ta opt-out. Številne te države članice kot glavni razlog nama, tudi navajo, da uporabljajo različne večkratne pogodbe in podobne instrumente. Ali mislite, da je to oblika eh, zlorabe? Ali vidite možnost, da bi tudi zdravstveni sektor izločili in podali nove predloge v zvezi z direktivo o delovnem času, ki bi se navezali samo na zdravstveni sektor in na nobenega drugega? V celoti se strinjam, da bomo pri pregledu direktivo o delovnem času se morali lotiti novega pristopa. Pristop po sektorjih je lahko eden od načinov, ki bi ga lahko poštevali. Moramo se naučiti iz težav predhodnih poskusov pregledati direktive. Opt-out sam po sebi ni zloraba. Mislim, da dejstvo, da prihaja do opt-outa, da je to odraz različnih realnosti v različnih državah članicah in to moramo upoštevati tudi pri naslednji razpravi o tej temi. Hvala lepa. Sedaj pa za Evropsko ljudsko stran, ko gospa Bastos. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja Andor. Veste, da je brezposelnost med mladino v preteklem letu močno porastla. 5 milijonov mladostnikov v Evropski uniji je brezposelnih. Evropski parlament je sprejel predlog spremembe, ki ga je predlagal član, portugalski član Evropske ljubske stranke v zvezi z spremembo proračuna letošnjega leta. In tukaj naj bi se ustvarilo dodatne stroške za dodatne sredstva za era, program Erasmus um, in da se ustvari tudi razen za tiste, ki iščejo prvo delovno mesto. In iz tega tudi moje s, uh, vprašanje. Spoštovani gospod kandidat za komisarja, ali kaj veste o tej pobudi? In če jo poznate, ali boste pripravljeni oživiti ta program razem za iskanje prvega delovnega mesta? Kakšne okrepe pa sicer predvidevate za boj proti brezposelnost mladostnikov in za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade? This, uh, program. Tega programa še ne poznam, poznam samo program Erasm, ki se ga uporablja v visokošolskem izobraževanju, ampak z veseljem pa se bom seznanil z njim in mislim, da je to lahko zelo dober program sodelovanja, dober pre, primer sodelovanja med eh, Evropskim parlamentom in eh, komisijo ravno na področju posameznih pobud. Sicer dajanje pobud je nekaj, kar je naloga komisije konec koncev, ampak eh, to je nekaj, kar se mora vsekakor ogledati, kajti vprašanje brezposelnosti mladih je v nekaterih državah zelo pereče. To znaša tudi okoli 40 odstotkov to je posledica krize in grozina, da bomo dobili izgubljeno generacijo kot posledico te krize. Če nam bodo takšni predlogi pomagali preprečiti ne le, da se izognemo najhujšemu, ampak da najdemo dobre rešitve, potem sem prepričan, da bomo tak portfelj lahko podprli. Imamo tudi socialni sklad, ki se ga lahko koristi za to vrstne namene obrigada senhor comissário designado tenho pena que não tenha conhecido Škoda, da tega predloga še ne poznate. To smo celo zabeležili v proračunu skupnosti za letošnje leto. Upam, da ga boste k malu lahko spoznali. Potem pa še nadaljne vprašanje v zvezi z brezposobnostjo mladih. Številni mladi nimajo, še niso našli niti prvega delovnega mesta in v številnih državah članicah niti nimajo pravice do um, podpore, ker niko, še nikoli niso delali. Torej, kaj bo predlaga komisija, da prepreči socialne um, padce? What we can support and what we have to support is. Uh Kar lahko in moramo podpreti so programi držav članic, ki skušajo nuditi zaposlovanje za te izključene dele družbe. V nekaterih delih posameznih držav potrebujejo usmerjene programe določene države članice imajo dobre izkušnje, opravili so kar nekaj eksperimentalnega dela, da bi se spopadli predvsem s temi podeželskimi regijami. Socialni sklad obstaja in obstaja prav zato, da če država članica predloži nek dober predlog, da ga lahko tudi financiramo. Hvala lepa za Evropsko ljudsko stranko pa gospoda Nuta Jaslovecka. Hvala. Med eh, vašim uvodnim govorom ste omenili tudi trenutno situacijo, v kateri se nahajamo. Vem, da ko ste kandidirali za komisarja, ste vedeli, da pričakujemo nekega vizionarja, ki se bo takoj lotil dela in ki se ne bo na začetku šele učil. Zato želim konkretno vprašanje. Za, če želite izvajati vaše politike, morate uporabljati različne instrumente. Eden izmed njih je socialni sklad, ki je bil ustanovljen pred nekaterimi leti. In ta sklad že pred krizo ni bil pretirano učinkovit. Kako ga boste posodobili? Uh, ali mislite, da boste izključili socialni sklad iz kohezijske politike, tako kot počne to trenutni komisar in kako boste koristili tudi sklad za prilagoditev globalizacije. Hvala lepa. Uh, of... Socialni sklad je del zelo pomembnega dela kohezijske politike. To je zelo širok koncept. Govorimo o socialni, gospodarski in pa ozemljski koheziji in to je del socialne kohezije in pod mojim vodstvom bo to tako ostalo. In to je tudi možno za boljšo ureditev, za bolj eh, avtonomno urejanje socialnega sklada, mislim pa, da ga ne bi smeli ločevati od koncepta kohezije. Sklad lahko posodobimo, možno je, najti nove inovativne rešitve in jih tudi izvesti, naprimer finančni inženiring. Imamo že nekaj izkušenj in obstajajo tudi možnosti za, delo, za sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, da bi prevzeli njihove dobre izkušnje. Programi, ki so bili predlagani v preteklih letih, kot je primer Jessica, uh, nudijo dobre izkušnje za združevanje različnih verov financiranja, različnih vrst financiranja. To pa omenjam zato, ker pogosto preostro ločimo med tržno ekonomijo in pa posameznimi segmenti gospodarstva, ki se jih financira iz ročnih skladov če tudi bi določene dejavnosti morali financirati iz javnih verov, mora obstajati neka povezava in možnost za tiste, ki se jih začasno financira iz javnih verov, da se vrnejo k tržnemu pristopu. Hvala. Še vedno vas ne vidim kot vizionarja in uh, nisem prepričana, da če bom glasovala za vas, da bom vedela, da boste od prvega dne vedeli, kaj početi. Kaj ti finančni inženirin, ki ste ga omenili, to je le tehnična rešitev. Uh, ni pa noben, z vaše strani nisem slišala nobenega vsebinskega predloga. Veseli me, da ne boste izključili tega sklada iz kohezijske politike, ampak obstaja pomankanje povezave z trgom delovne sile. Sklad podpira zelo majhno skupino ljudi, ampak ni pa neke širše skupine ljudi, ki bi pridobila s tem in tudi trg delovne sile tega ne pridobiva. Kaj, kako boste to spremenili? Uh, Nisem prepričan, da v celoti razumem vprašanje. Jasno je, da približno 9 do 10 milijonov ljudi vsako leto prejme podporo iz socialnega sklada. To je zelo močan instrument in uh, rekel sem tudi, da bi lahko dosegli neko posodobitev. Seveda to se ne bo zgodilo prvi dan prvo obdobje komisije mora biti posvečeno strategiji EU 2020 in eh, seveda se bomo v okviru tega dotaknili tudi tega portfolja. Hvala za skupino socialistov in demokratov, gospa Juta Steinruk. Spoštovani gospod Andor, v vašem pisni predstavitvi kot eno najpomembnejših področji omenjate boj proti finančni in gospodarski krizi. S kakšnimi ukrepi bi morali po vašem mnenju države članice urediti svoje proračune in ali se to lahko zgodi brez nadaljnih eh, izgub delovnih mest in brez negativnih posledic za zaposlene? Poleg tega pa zaradi finančne krize nekatere uh, države beležijo upad pri pokojninah. Kaj boste storili za to, da bojo pokojnine bolj trdne pri, v Evropski uniji? Uh, Izkušnja številnih eh, držav članic je zelo različna, kar se tiče tudi učinkov same krize na fiskalno situacijo in pa tudi na socialno varnost in predvsem v zvezi s tem na pokojnine. Uh, za me osebno se postavlja vprašanje, kako sodelovati z Oljem Renom in gospodom Tajanjem v zvezi z strategijo za izhod. To ni nek individualen izziv samo za me, kako se bom lotil vprašanje zaposlovanja v tem času izhoda. Gre za kolektivno vprašanje, gre za vprašanje sodelovanja. In odkrito, primarno ni moje vprašanje. To je primarno na mizi gospoda Rena, kako bo on koordiniral makroekonomske politike v posameznih državah članicah, posebej tam, kjer je kriza povzročila zelo velike deficite. Po mojem mnenju bo to zelo previden proces. Mislim, da ni razloga za naglico. Vsi podporni ukrepi, ki smo jih že izvedli v preteklih dveh letih, da bi preprečili padec gospodarstva in eh, zvišanje brezposelnosti, te ukrepe moramo umakniti zelo počasi in državam članicam moramo dati čas in možnost, da obe oči osredotočita na tudi socialni sistem. Pokojninski sistem je trpel v nekaterih državah, ne v vseh, samo v nekaterih. Res pa je, da se je nekje zmanjšala le nominalna vrednost, ne pa realna vrednost pokojnin kot posledica krize oziroma odgovorov na krizo. Predsedujoča pravi, morda bi dali še se navezati na drugo vprašanje. V preteklem mandatu, če se vrnem k vprašanju pokojnin, ni prišlo do sporazuma pri prenosu pravic eh, upokojencev. Se boste tej temi na novo posvetili? Uh, definitely. The, uh... Vsekakor. Prenosljivost pokojnin je zagotovo vprašanje, ki ni povezano le z enim, temveč z večjimi temeljnimi vprašanji dru, družbe in pa trga delovne sile. Ena od teh je mobilnost, druga pa je staranje. Uh, torej bomo predložili k malu nov, novo zeleno knjigo o pokojninah in to bo izhodišče za spopad s tem vprašanjem. Hkrati pa bomo s tem postavili časovnico. Tukaj se želimo osredotočiti tudi na aktivno staranje in eh, tukaj se bomo lahko posvetili tem vprašanjem. Mislim pa, da se bo moral na dnevni red vrniti tudi vprašanje prenosljivosti. Hvala lepa za skupino zelenih, gospa Emily Turunen. In light of your rather weak answer, excuse me. Opravičujem se, ampak mislim, da ste v zvezi z zaposlovanjem mladih podali zelo najjasen odgovor, zato se želim vrniti na to točko. Mislim, da je to eden naj, največjih izzivov za Evropsko unijo trenutno. In če se tega ne bomo ustrezno letili, bomo lahko izgubili celo generacijo. Upoštevati moramo, da se politika na ekonomskem področju v veliki meri odloča na nacionalni ravni. Katere konkretne korake boste vi kot kandidat za komisarja sprejeli za to, da poskrbimo, da se problem reši in rešuje na evropski ravni? Kakšne konkretne politične predloge boste pre predlagali na svojem novem delovnem mestu? The policymakers have to politični ukrepi morajo biti predlagani strani držav članic, kajti upoštevati moramo tudi zelo veliko raznolikost med državami članicami. In stricam, strinjam se, da je brezposlenost mladih zelo pomembno vprašanje. Ne, pa v vsaki državi, v večini držav že, ampak pomagati moramo tistim, kjer je stopnja brezposlenosti med mladimi večja Pomagati moramo z zagotavljanjem podatkov in analiz ter priporočil na podlagi izkušenj tistih držav, kjer je stanje boljše. To je povezano tudi z izobraževanjem. Verjetno gre za pomankanje priložnosti za izobraževanje in usposabljanje v teh državah, zato morajo razumeti, da ne tvegajo da se pojavijo samo kratkoročni socialni problemi, ampak tudi dolgotrajni, dolgoročni socialni in strukturni problemi, če se problemi seveda ne rešijo. Potrebujemo pa tudi finančno podporo. Finančna podpora že, ampak ni mi čisto jasno, kakšna je vaša vizija v zvezi s tem. Mislim, da potrebujemo komisarja za zaposlovanje, ki bo zelo ustvarjalen, ki bo zagovarja socialno razsežnost in ki bo pripravljen iti naprej. To stanje je za nas zelo pomembno, imamo pa na voljo le malo orodij in s temi orodji želimo iti naprej. Zato me zanima, kakšne so vaši predlogi, nekaj jih imam za vas. Ste pripravljeni postaviti posebno delovno skupino za mlade, ste pripravljeni nameniti financiranje za mlade in za pobude za pomag, pomoč za zaposlovanje mladim in ali ste pripravljeni zagotoviti pobudo za to, da bi mladi dobili kakovostna delovna mesta, iščem konkretne korake, gospod Andor. All, uh... Pripravljam sem seveda razmisliti o vseh teh predlogih. Mislim, da je tudi to naloga služb, da namreč pripravljajo predloge. Vesel pa sem seveda, če je to tudi rezultat dialoga s parlamentom, da bi skupaj pripravili agendo. Mislim, da bomo o tem razpravljali tudi z drugimi komisarji, ampak možnosti, ki ste jih omenili, naprimer delovna skupina za mlade, namenitev sredstev, mislim, da je to nekaj, kar bi vsekakor lahko preučili. Euh, Hvala lepa. gospod kandidat za komisarja, sedaj pa gospod Tomas Mann iz EPP. Kandidat Andor, am jaz. Eh, gospod kandidat Andor, 1. maja 2011, do tja ni več dolgo časa, se zaključi prosti tok delovne sile oziroma umitve letih. Našli smo prehodne rešitve, ki so dosegle, ki so pripomogli k temu, da smo dosegli veliko fleksibilnost. Na eni strani na sta, v starih državah, članicah je bila velika sprejemljivost za nove članice, v novih članicah pa smo dosegli to, da nismo hermetično zaprtih delovnih trgov. No, ampak te prepreke bodo sedaj vse odpadle, to je le malo več eh, kot eno leto, ampak tega sploh še nismo nikomor sporočili. Nekatere države članice tega sploh ne vejo, kaj bo Evropska komisija naredila, kaj bo točno naredila, da ne bomo imeli nekega šoka prilagoditve pri teh delov, trgih delovnih sile, ki že je takoliko napeti in da bi preprečili tudi beg možganov v države, ki imajo više plače. Uh, I always had the view vedno sem menil naslednje. Tudi v času pristopa sem vedno v raziskavah zasledil, da je strah pred mobilnostjo v razširjeni Evropski uniji vedno pretiran. In želja in pogostost premikanja iz ene države v drugo v iskanju boljše zaposlitve bila veliko krat precenjena. V prihodnem obdobju mislim, da moramo poskrbeti, da bomo končali izvajati te začasne ureditve, ki veljajo z nekaterimi državami članicami. In upam, da bomo kmalo videli popolno svobodo gibanja delavcev. In če je to mogoče, mislim, da bi si morali ogledati tudi dokazila. Dokazila pa kažejo, da stvari tečejo tako, kot smo pričakovali. In države, kjer delavci prihajajo iz tako imenovanih novih držav članic, mislim, da imajo od teh delavcev velike koristi. No, to je bilo malce nejasno. Komisar, morda lahko to poveste bolj konkretno. En element omejitve svoboščin v številnih državah članicah je bilo vedno znova delo na črno. To je siv trg in to jemlje državljanom zaščito in tudi državam članicam to onemogoča dotok iz, iz, iz naslova davkov. Gospod Špidla je rekel, da bo olajšal kontrole na uh, gradbiščih, naprimer, se strinjate vi z njegovim mnenjem ali bi tudi vi tožili države, ki uporabljajo instrumente za preprečevanje zlorabe svoboščin? Sure fully, uh, ne vem, ali razumem v celoti. Ja, mislim, da je šlo za težave pri prevodu. Mislim, da bi si zaradi mobilnosti morali ogledati socialno varnost, kako se to zagotavlja in kako lahko poskrbimo, da delavci, ki pridejo iz ene države v drugo, dobijo to varnost. Preučiti bom moral seveda rezultate presoje socialnega vpliva, preden bom podal novo pobudo na tem področju. Euh, Hvala v imenu socialistov in demokratov, gospa Liza Jakonsari. Hvala. Vsi vemo, da so se vzorci delovnega življenja v zadnjem desetletju zelo spremenili in to povzroča negotovost in revščino celo pri tistih, ki imajo delo. Gospod Andor, ali nam lahko poveste, kakšni bi bili ukrepi, ki bi spodbudili zaupanje za boj proti revščini na trgu dela? Kaj bodo vaši naslednji koraki za zagotavljanje prožne varnosti na tem področju Evropske unije? The problem of the working poor is not necessarily connected. Problem revnih delavcev ni nujno povezan s prožno varnostjo. Mislim, da je to bolj vprašanje tistih slabih delovnih mest, ki jih imamo na trgu dela. V različnih državah veliko ljudi dela na negotovih delovnih mestih in imajo zagotovljenih premalo pravic. Zato mislim, da bi morali preučiti možnosti, kako bi lahko znižali delež takšnih delovnih mest. Pozitivne strani pri tem seveda obstajajo, kaj te Določeni netipični primeri ureditev se rešijo sami, ampak običajno so ljudje bolj izpostavljeni negotovosti in o tem bi morali razmišljati tudi pri nadaljevanju dialoga z državami članicami. Gospod Oliren, pa tudi vi sami sta omenila te slavne besede. Zeleni, inteligentni in rast. Lahko nekoliko več poveste o tem, kaj točno menite s tem. Uh, New green yes. growth. Yes, yes. Torej ta, ta zelena rast. Uh, the concept of uh... Eh, concept zelenih inteligentnih delovnih mest izvira iz tega, da bi izvedli strukturne spremembe zaradi podnebnih sprememb in da bi to storili na pozitiv način in da bi imeli pozitivno vizijo. Tega pa nisem obravnaval samo kot strošek ali kot breme, ampak da bi to videli kot priložnost za razvoj okoljoprijaznih in nizkoogličnih delovnih mest imamo nekaj sektorjev, naprimer sektor energije, sektor gradbeništva in tudi sektor težke industrije. Ti sektori so pod velikim vplivom in jasno je, da prehod na nizkooglično gospodarstvo ne bo uspel brez zmanjšanja dejavnosti, kaj te, te dejavnosti povzročajo presežen ogliko dioksid in škodijo okolju preko spremljive mere. To moramo rešiti s pomočjo usposabljanja in se specifičnimi ciljno usmerjenimi programi. V imenu skupine GUE, gospod Patrik Lejarik. Hvala lepa. Opazimo lahko, da obstaja spet vedno večji dobiček na borzi za banke in velika podjetja. Stanje na trgu dela pa je katastrofalno. Zato me zanima, ali se vi strinjate z naslednjim. Ali se strinjate, da bi morali skupaj pripraviti direktivo za to, da bi zagotovili več pristojnosti za odbore in skupine odborov, zato da bi ustavili odpuščanja, če podjetja dosegajo dobiček. Ali se strinjate tudi, da bi imeli poleg direktive o delovnem času tudi pobudo za zmanjšanje časa dela? Previdni moramo biti pri uporabi besede direktive, ko govorimo o novih pobudah. Moramo pa biti seveda odprti pri novih pobudah, zato da širimo dobre prakse. če korporacije in poslovni sektor postane močnejši, ker se zdi, da je krize v nekaterih sektorjih konec oziroma smo jo premagali, potem so to dobre novice. Vendar moramo z njimi sodelovati in izvajati naša načela ter zagotoviti oživitev gospodarstva, ki ustvarja tudi delovno mesta. Velika grožnja, veliko tveganje obstaja na področju brezposobnosti. Namreč tudi, če industrije zopet postanejo dobičkonosne, potem ostane določeno obdobje, kjer se pojavi rast produktivnosti, to pa nujno ne pomeni najemanja novih delavcev comportement, monsieur le commissaire, c'est bien ce que je crée. Hvala lepa, gospod komisar. Točno to sem želel povedati. To je kriza za nekatere, ne pa za vse. Nekateri služijo ogromne vsote denarja, spet imajo velike dobičke, ljudje pa so na cesti. Moje vprašanje je, kakšne ukrepe lahko vi predlagate na ravni skupin za odnose z industrijo, da bi zmanjšali ta odpuščanja. Moje izkušnje so naslednje. Mislim, da bi se morali posvetovati, to je bilo dobro v celotnem obdobju krize. To je bil eden od instrumentov, ki je zagotovil bolj prožno prilagoditev velikih korporacij na krizo in spodbujati moramo to. To je vse vredno, kar lahko komisija stori na tem področju. Hvala za skupino ECR. Ima besedo gospod Lajos Bokros. Tukaj sem. Gospod kandidat za komisarja se dobro zaveda, da v številnih državah Evropske unije je stanje takšno, da če si ogledamo javno administracijo in storitve, potem obstajajo določene povezave. Zakaj je to zanimivo? Če si ogledamo socialno politiko in politiko zaposlovanja, potem lahko vidimo, da obstaja veliko protislovi. Zdi se, da sta si nasprotni, ne pa da bi druga drugo podpirali in spodbujali. Res je, da bi socialna politika lahko pomagala zaščititi obstoječa delovna mesta in zavirala ustvarjanje novih. Ampak veljalo bi lahko tudi obratno. Torej, gospod komisar, kako vi gledate na to, kako bi lahko rešili problem tega, da se ti dve stvari mešata na ravni EU, kajti tukaj imamo glob, sklad za prilagoditev globalizacije in socialni sklad. In ta dva instrumenta nista ločena. Torej, vidimo lahko nova delovna mesta, ki se ustvarjajo, potem, če se socialna politika ukvarja tako, uporablja tako, da krepi trg dela in ne obratno. Ju eh, kombinacijo. Pripričan sem, da je v osnovi to dobra kombinacija. Mislim, da je prav tako pomembno poskrbeti da sta politika zaposlovanja in socialna politika usklajene. Res je, da v nekaterih primerjih prevladajo določeni vidiki ali da nekatera pričakovanja niso bila dobro umerjena in to bi lahko vodilo do brezposobnosti. To pa ni res na makroravne. Številne primere imamo, kjer razširjen socialni sistem, ki ima veliko socialnih določb, dobro deluje in spodbuja zaposlovanje. To pa zato, ker je uspešen pri tem, da spodbuja produktivnost. Ne gre samo za ceno in stroške delovne sile, kajti to bi obravnavali v negativni luči, če bi šlo za socialno zaščito v zvezi z davki na delo. Ampak tudi koristi si lahko ogledamo. Govorimo pa seveda tudi o višji kakovosti zaposlovanja. Mislim, da je pomembna naloga socialnih pravil ta, da ne smejo konkurirati v proračunu z zmanjševanjem cene dela, ampak da jih moramo obravnavati kot naložbe v človeški kapital in zagotavljanje dodane vrednosti. Strinjam se z kandidatom za komisarja. Kakovost dela je prav toliko pomembna kot stroški dela. Veliko odličnih primerov v Evropi je, ko smo vlagali v kakovost dela in delovnih mest, vendar to lahko velja za vse, če si ogledamo politiko izobraževanja. To ni enako kot socialna politika in ima drugačen vpliv, če si ogledate nekvalificirane delavce, potem so to tisti, ki so najbolj prizadeti, ker se delovna mesta selijo na Kitajsko. Moje vprašanje je torej, ali ne bi bilo bolje, da bi to, to obravnavali na podlagi izobraževanja? Poglejmo se, s kakšnimi posledicami se soočamo. To prispeva k povečanju blaginje po svetu. Kar se tiče vprašanja nekvalificiranih delovcev, no, ta delovna sila bo seveda na slabšem, če bo podjetje preložilo svojo lokacijo. Zato moramo tukaj ukrepati. Ukrepati moramo na tak način, da bodo te ljudje deležni kakovostne izobrazbe, da bodo lahko dobili nova delovna mesta, ki bodo ustvarjena po strukturnih spremembah. Hvala lepa v imenu Alde, gospod Benamija. Hvala lepa, kandidat za komisarja. V prejšnjih izjavah ste navedli, da nameravate preučiti javne in socialne storitve. To bi pozdravil, kajti pomembno je, da komisija prenovi svoj pristop. Do sedaj smo namreč imeli dvom in negotovost, kar zadeva socialne storitve splošnega interesa. Imeli smo različne poskuse, da bi hitro spremenili stvari. Imeli smo sprejetje direktive in določene spremembe, da bi spremenili status storitev splošnega interesa. Socialne storitve v socialnem gospodarstvu, kako lahko uskladimo svoj položaj in kaj nameravate storiti vi. Smo v socialnem gospodarstvu in vsi si moramo prizadevati za skupno dobro. Ali ste pripravljeni komisiji pomagati, da prenovi status za evropska podjetja? Uh, uh, Omenili ste dva sektorja, socialne storitve in socialno gospodarstvo. Glede na to, da sta oba socialna, bi jih lahko pomešali, pa jih ne smemo. Socialne storitve z vidika komisije so namenjeni temu, da bi zagotovili kakovostni okvir in razvili skupna načela. Ampak upoštevati moramo raznolikost držav članic, ki so morda na drugačni stopni gospodarskega razvoja in seveda obstaja velika raznolikost v tem vidiku. Prizadevamo pa si lahko za kakovosten okvir, zato da bi zagotovili dostop, kakovost in razpoložljivost v tem smislu. Socialno gospodarstvo je nekaj, kar si želim ogledati na novo v prihajajočem obdobju. Sam sem prepričan, da bi ta sektor morali podpreti. gre za oblikovanje delovnih mest, ampak tudi za socialne vrednote sodelovanja in skupnosti, ki želijo obogatiti svoje življenje na tak način. Euh, Morda nisem bil dovolj specifičen. Komisija in Evropski parlament redno. Gospod Venamijas, če želite biti razumljeni, potem govorite počasneje, kajti zelo težko vas je tolmačiti. Dobro, bom poskusil biti nekoliko počasnejši. Naj ponovim. Mislim, da kot evropski poslanci, ne glede na našo nacionalnost, pričakujemo, da bo obstajala direktiva o storitvah splošnega interesa in tako bomo lahko vedeli, kaj je dovoljeno glede na financiranje v primerjavi z javnim in zasebnim financiranjem. Nekateri kolegi, ki so bili v prejšnjem mandatu, so redno delali na resolucijah in predlogi za resolucije v zvezi z direktivami in tako naprej in veliko dela je bilo opravljenega, nič pa še nisem slišal na. V zvezi z dogovorjem na to vprašanje. Je bilo to dovolj počasno? Niti naj, je rekla predsedujoča. Uh, kar zadeva to vprašanje? Sodelovati bom moral s komisarjem oziroma komisarko za notranji trg. Moj pristop je, da lahko preučimo socialno razsežnost in glede na odgovore v mojem prejšnjem odgovoru, kar zadeva razpoložljivost in dostopnost v zvezi s kakovostjo. Mislim pa, da to spada v pristojnost notranjega trga. Groupe, uh, du... Hvala lepa v imenu skupine EPP, gospa Gruni. Zini. Hvala. Kandidat za komisarja. Dobro bi bilo, če bi si komisija pogledala pojav novih tveganj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delom. Kaj nameravate storiti v zvezi s tem? In specifično v zvezi z mišičnimi in kostnimi obolenji, ki se razvijajo in sedaj predstavljajo dve tretjini prijavljenih težav z zdravjem v skupnosti. Kaj, kaj nameravate storiti v zvezi s tem? Tukaj potrebujemo strategijo, ki jo že imamo za leto 2007-2013, ampak kaj se je zgodilo od takrat? Strategija in sklepi danes imeli bomo poročilo strani španskega predsedstva potrebujemo ukrepanje na ravni skupnosti. Kakšne konkretne ukrepe predlagate za rešitev tega problema, kdaj in kako? Moj namen je seveda pospešiti delo na tem področju in pripraviti novo zakonodajo. Res je, da se pojavlja vedno več novih bolezni, kot so mišične in kostne bolezni, ki sem jih omenil in tudi sam trpim zaradi to vrstnega obolenja in žal je to posledica novega načina dela in vem, da je to velik problem in zavedam se tudi stroškov in to stane več milijard stroškov in seveda moramo pri tem pomagati prizadetim ljudem, pa tudi seveda zmanjšati stroške. Če povzamem. Želim si videti zelo kratko oziroma da to hitro ukrepamo da sprejmemo ukrepe na tem področju. Potreboval pa bom seveda podporo parlamenta, če, mi, če želite, da mi na tem področju uspe. Hvala. Povedali niste nič praktičnega, predlagali niste nobenih praktičnih ukrepov, govorite o boleznih in o stroških. Kakšni so konkretni predlogi? Veliko ljudi izgubi delo, ker niso več sposobni delati in potem prav tako ne morejo najti novega dela, potrebujejo usposabljanje, pomoč pri iskanju novega delovnega mesta ali pomoč pri vzpostavitvi svojega podjetja. Zanima me, kakšne konkretne predloge imate, še posebej, če želite to storiti hitro, kakor pravite. The original question was about the health. Izvirno vprašanje je bilo v zvezi z zdravstvenimi težavami na delovnem mestu. Mislim, da sem to odgovoril v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji. Mislim, da imamo tudi predlog v zvezi z tobačnim dimom. To je tudi povezano vprašanje. Mislim, da je tudi tukaj problem zelo resen. Uh, uh, the, the, the difference is that in this case uh, Razlika je tukaj, da bi morali upoštevati tudi raznolikost nacionalnih okolij. Ampak to področje je treba preučiti in sicer pospešeno. Tista agenda, o ki sem jo omenjal, pa seveda zajema predvsem kostno-mišično obolenje. Hvala v imenu socialistov in demokratov. Gospod Kinga eh, no, Benz. Eh, Hvala, gospa predsednica. Želim da mi poveste, kaj boste storili v zvezi s tem, da izboljšate situacijo Romo. To sem želela najprej vprašati, vendar. Prej ste omenili, da potrebujemo horizontalno direktivo za politiko zaposlovanja. Po krizi pa vemo, da so se makroekonomski kazalniki izboljšali ni se pa povečala stopnja zaposlovanja. Kakšne oprijemljive, konkretne ukrepe boste sprejeli? Kaj konkretnega lahko predlagate v zvezi z krediti za mikrofinanciranje, z mehanizmom za mikrofinanciranje, ki smo ga na koncu decembra v parlamentu podprli? Kdo bo imel korist od tega? Komu naj bo ta pomoč namenjena? Ugledati si moramo realizacijo tega programa in ljudi, ki bi od tega lahko imeli korist. Uh, bistvo mehanizma za mikrofinanciranje in glavni razlog, zakaj je bilo treba to vrstiti na dnevni red na evropski ravni, je naslednji. Vesel sem, da bomo kmalo našli rešitev za to. Finančni sektor v več državah ni bil sposoben pripraviti odgovora na problem, brezposelnih ali ljudi z nizkimi dohodki oziroma ljudmi, ki so prekrajšani ali živijo v prekrajšanih regijah. Ljudje morajo imeti možnost vzpostaviti svoja mala podjetja ali pa se zaposliti v malih podjetjih. Zato pa potrebujejo kredit in dostop do financiranja. Mislim, da bi ta mehanizem mikrofinanciranja bil lahko zelo koristen in bi lahko pomagal. In vzpostavitev takšnega mehanizma v državah, kjer to ne obstaja, je ključnega pomena. Tudi pa, če takšni mehanizmi obstajajo, lahko vseeno mehanizem koristi. Köszönöm szépen, és örülök, hogy eh, fogja ezt támogatni valóban most a... Hvala lepa. Zelo zadovoljna sem, da boste to podprli, kajti resnično smo dosegli končno fazo pogajanj na svetu in komisiji. Zanima me, kaj boste konkretno storili v zvezi s tem. V tej seji smo že slišali, kakšne težave imajo ljudje, ki so naprimer invalidi ali romi pri dostopu do dela. Zanima me, ali bi ta mehanizem lahko veljal za njih in kako bi lahko koristil njim. Ali imajo države članice kakšne druge mehanizme, ki bi jih lahko sprejeli za boj proti temu, ki bi lahko koristili temu in mehanizme, ki bi jih lahko razširili tudi v druge države? Če si ogledamo mikrokredit in vprašanje mikrokredita, ne morem kar na pamet govoriti, kje stvari tečejo dobro. Mislim, da sta Francija in Španija dva primera, kjer to obstaja, kar pa zadeva države, kjer to ne obstaja, lahko omenim Mačarsko. Ne vem pa, ali je to široko razširjeno. Če je revščina široko razširjena, se morajo revni obrniti na neuradne načine posojanja, naprimer izterjevalcem in tako naprej. Lahko seveda tem ljudem pomagamo, sprejmajo se določene pobude, ampak že pred krizo smo ponekod ukrepali in vzpostavili te mehanizme mikrofinanciranja, ampak ta trenutek sredstev, v veliki meri več ni. Zato moramo na evropski ravni sedaj govoriti o tem in poskusiti pripraviti rešitev. Eh, Hvala lepa. V imenu Evropske ljudske stranke, gospod eh, Kazak. vprašanja, na katere ste se nanašali, eh, so bila postavljena, vi, vaši odgovori pa so bili zelo splošni. Ko govorimo o priseljevanju in pa nezakonitem priseljevanju in pa o vplivu na Evropo, niste pokazali vizije. Verjetno se ne zavedate, kako resna je situacija v Južni Evropi. Moje vprašanje je povezano z revščino. Zlasti se nanašam na revščino otrok. Kaj načrtujete, da bi rešili ta zelo resni problem? 17 odstotkov evropskih državljanov živi pod pragom revščine. Kaj boste storili za to, da bi takoj rešili ta zelo resni problem? A probléma valóban nagyon súlyos, a gyermekszegénységről. Eh, be... Ta problém je v resnici zelo hud. Govorim o revščini otrok. Da bi takoj rešili ta problem, tega ne moramo pričakovati. To, da s delom moramo pričeti takoj in s pričetim delom moramo nadaljevati. Evropska komisija je z delom že pričela in je pomagala državam članicam, da bi te rešile ta problem. V gospodarske krizi je to še toliko težje, ampak zlasti v krizi je pomembno, da nudimo socialno pomoč in jo razširimo, tako da bi imelo več ljudi dostop do, eh, do socialne pomoči. Prej smo omenili mikrofinanciranje, tudi to pomaga. Pomaga pri tem, da najdemo nove rešitve. Kar lahko stori komisija je sledeče. Pomagamo lahko državam članicam s podatki, z analizami in pomagamo državam, da se bolje spoznajo s problemom. Na voljo damo tudi baze podatkov. Videti moramo, kaj ta portfelj lahko eh, pripomore in če se ne more storiti. Oprostite, morda nisem bil posem jasen v svojem vprašanju. Zanima me, kaj nameravate predlagati kot komisar, če vas bomo odobrili, da bi rešili problem revščine. Kar se tiče mikrofinanciranja, sem pričakoval, da nam boste povedali, kako se bo financiral ta instrument za mikrofinanciranje. Odgovora niste podali. Revščina je resen problem, tudi torej realističen problem. Nima smisla, da to zavijamo v lepe besede. Sedaj je potrebno ukrepati. Kot komisar, kakšne konkretne ukrepe boste predložili, da bi dosegli raven, ki naj bi jo dosegli do leta 2010, pa je še nismo dosegli kakšno je vaše mnenje o predlogih, ki so bili izdelani in pa katere nove predloge nam boste ponudili kot komisar. Povsem prav imate. Vprašanje je samo, kaj lahko odgovorim, glede na to, da imam na voljo eno minuto. Najprej je potrebno analizirati razloge za revščino v krizi je zlasti pomembna varnost dohodkov. Potem je treba razmisliti o tem, kakšne možnosti podpore lahko nudimo. In če razmišljamo dolgoročno, potem moramo najprej analizirati razloge. Izključene skupine, naprimer, kakšen dostop imajo do izobraževanja, do delovnih mest, do socialnih sistemov, to so vse tiste storitve, iz katerih eh, so revni izključeni. To je torej zelo kompleksen problem. Sodelovati moramo z vsemi na področju izobraževanja, socialnih dajatev, eh, zdravja in pa sodelovati moramo s tistimi, ki sprejmajo politične odločitve. Poskrbeti je treba za to, da se dosegajo tudi cilji na nacionalni ravni.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 bi postavila vprašanje v zvezi z poslovanjem. Kaj nam boste predlagali? Vem, postavljati smem samo eno vprašanje, vem, ampak eh, nanašam se na zaposlovanje. Kaj boste storili v zvezi z nekvalificiranimi delavci? Kako jih boste podprli?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 omenili ste štiri teme in vsaka zahteva različen pristop. Združiti moramo različne instrumente tega portfelja. To ni začetek dela v smislu zagotavljanja boljšega izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja spretnosti. To je del lizbonske agende. Mislim, da moramo priznati napredek. Poleg tega imamo sredstva, sa katerimi lahko podpremo nacionalno politiko. zato da bi izboljšali usposabljanje in pa posredovanje spretnosti in znanja. Seveda je to splošen odgovor. Toda konkretni ukrepi so vključeni v programe na nacionalni ravni. Sklad za prilagoditev globalizaciji je bil prav tako omenjen. Ta pa eh, zasleduje drug cilj. Gre za to, da bi ublažili posledice selitev podjetij iz Evrope v druge dele sveta. Toda ta sredstva morajo dobiti pravi ljudje, zato da bi se ti ljudje usposobili za novo delovna mesta. In zato, da bi se prilagodili razmeram v določeni državi članici. Euh, euh, Gospod kandidat za komisarja, problemu še nismo prišli do dna. Soočamo se z resničnim problemom. Obstoječe politike moramo tako razviti, da se bodo delavci lahko prilagodili novim potrebam podjetij, da bodo ostali zaposleni. To moramo razviti z novimi inštrumenti, torej to politiko. Kako lahko to dosežemo? zato da bodo delavci lahko ohranili svoje delo. Težko jih je kasneje vključiti eh, v trg eh, dela, kot pa da jih tu ohranimo. To se bo verjetno slišalo kot zelo splošen odgovor. Toda govoriti moramo o prožni varnosti in to moramo uporabiti kot strategijo za to, da bi ohranjali delovna mesta in pa da bi ohranjali zaposlenost dolgoročno. Lahko samo ponovim. Pomembno je pridobivati spretnosti in znanje lahko samo ponovim, da sem zavezan socialnemu dialogu. Mislim, da je ta ključen. Zato, da bi se prožno prilagodili novim izzivom trga dela in pa globalnemu gospodarstvu. Hvala lepa za socialiste in demokrate. Sledi zadnje vprašanje. Gospod Stefan Hughes. Gospod kandidat, varstvo pri delu in pa zdravje je zelo pomemben del vašega portfelja, ampak to področje je bilo v zadnjem času zelo zanemarjeno. Naj omenim kostno-mišična obolenja. Mislim, da je treba umakniti tveganje pri uporabi elektromagnetnih pol. Ne omenim tudi direktivo z tega področja. Tudi, katere druge pobude načrtujete? za akcijski program v zvezi z varnostjo in varstvom predelu. Kako pa je za nanodelci in pa s tveganji povezanimi s tem? Poleg tega treba pogledati obstoječo zakonodajo, naprimer obstoječe direktive, v katerih naprimer računalniška miška sploh ni omenjena, kajti takrat jih sploh še ni bilo. Kaj je po vašem mnenju vsebina novega akcijskega načrta za varstvo in pa zaščito oziroma zdravje predelov? program. Nov akcijski načrt oziroma nov pristop mora upoštevati večino problemov, ki ste jih omenili v svojem vprašanju. Izpostavljenost tveganim materialom je, mora biti tukaj vključena. To je zelo pomemben problem. Toda Potrebno je upoštevati tudi znanstvene dokaze. Kar se tiče tobaka, naprimer, tukaj so znanstveni dokazi povsem jasni. Imamo pa druga področja, kjer potrebujemo še vedno nekaj časa a, za znanstvene dokaze. Naprimer, to velja za elektromagnetna polja. Še težje pa je to, na področju rizičnih materijalov, kajti dokazi tukaj še niso jasni in ne morem vam obljubiti, da bomo to zelo hitro vključili v zakonodajo. Hvala lepa. Vesel sem, da načrtujete akcijski načrt za vsebino za prihodnost. To, da težko bo dobiti problem z, eh, ta program z vsebino Zanima me, katere osebnostne lasnosti imate po vašem mnenju, da bi dobili akcijski načrt za vsebino. Nekatera vprašanja so, kjer eh, so potrebne osebne lasnosti in pa pravni okvir. Omenili ste naprimer direktivo o delovnem času, ta je povezana z eh, varstvo, za zaščito pri delu in pa za zdravjem. Ne gre, ni pomemben samo osebni pristop. So vprašanja, kjer prihaja do pravnih eh, izzivov. Nekatera področja moramo pregledati in to mora biti visoko na naši agendi. Hvala lepa. Zdaj pa še prehajamo k trem vprašanjem odbora za ženska vprašanja. Najprej gospa Livija Džaroka, imenu Evropske ljudske stranke. Lepo vas pozdravljam, gospod kandidat za komisarja. Omenili ste, oziroma večkrat ste danes omenili, najranljivejše skupine Evropske unije. Omenili ste tiste, ki se soočajo z večplastno diskriminacijo in ti najtežje pridajo do dela in se soočajo z največjo brezposobnostjo. Za naš odbor so to zelo pomembna sporočila in v zvezi s tem bi radi z vami sodelovali torej, kar se tiče eh, eh, diskriminacije. In pa to je zelo pomembno tudi za enake možnosti moških in žensk. Rada pa bi omenila še eno vprašanje, ki bo zelo pomembno za vaš portfelj. Tukaj gre za socialni sistem, eh, ki je pomemben za brezposelne in pa za tiste, ki jim to grozi. Kandidat za komisarja Baroš Savkovič je pred nekaj leti, torej leta 2005, dejal, da so Romi, ki so ena ranljivih skupin, ki ste jih omenjal, eh, izkoriščevalci slovaškega socialnega sistema. Vaše mnenje in pa mnenje omenjenega eh, kandidata izpred petih let eh, sta zelo različni. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tej skupini povsem izključenih prebivalcev Evropske unije. Govornico je predsednica prekinila. Uh, uh, uh, Romi so dejansko prikrajšani ljudje. Živijo zlasti v petih državah članicah, kjer so izpostavljeni diskriminaciji, nimajo pa tudi dostopa do oziroma primankuje jim dostopa do zaposlitve, do stanovanj, do socialnega sistema. Soočajo se torej s problemi na področju izobraževanja. Ta problem je zelo kompleksen. Kompleksna je tudi njihova izključenost. In Omenili ste mnenje kandidata izpred petih let in eh, to mnenje nedvomno ni moje. Imeti moramo zelo natančen pogled eh, na to vprašanje, ko bomo pripravljali strateški pristop eh, za Rome na evropski ravni. O tem sem že govoril za gospod Reding. O tem pa bom razpravljal tudi z drugimi prihodnimi komisarji, naprimer s komisarji za zdravje in pa za izobraževanje, zato da bi oblikovali kompleksne ukrepe na tem področju. Hvala lepa. Žal sem edina predstavnica Romov kot eh, poslanka Evropskega parlamenta. Razlog, zakaj vas sprašujem o tem, je, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, kakšna sporočila pošilja Evropska komisija, ko gre za vključevanje teh najbolj prikrajšenih skupin. Ali si lahko predstavljate komisarja za upravo in pa za medinstitucionalne odnose. Do kakšne mere ste lahko katalizator za strategijo za Rome v Evropski uniji? In kako se boste lotili takšnih pogledov v komisiji? Before commenting on any other uh, commissioner, anyone's uh, Preden komentiram kogarkoli uh, iz komisije, bi rad uh, z njim najprej sam govoril. Torej, tega sedaj ne bom komentiral. Kar je to pomembno, je to, da potrdimo, da govorimo verjetno o najranljivejši skupini v Evropi. Ta zasluži več pozornosti na ravni držav članic. Uh, Eh, in pa tudi programe na ravni držav članic, eh, potrebno jih je vključiti. To delovanje moramo okrepiti tudi na ravni Evropske unije. Čestitam vam za eh, delo oziroma čestitam gospe Kovač v preteklem mandatu Evropskega parlamenta, kajti ona je izdelala pomembno poročilo. To je že določena podlaga, s katero bomo lahko sprožili nove pobude na tem področju. Rad bi podaril tudi način, kako je to vprašanje obravnaval komisar Špidla v preteklem obdobju. Hvala lepa za skupino socialistov in demokratov, gospa Estrela. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja, sem poročevalka za pregled direktive v zvezi z porodniškim dopustom oziroma pod dopustom za njego otrok. No, tukaj smo imeli tudi pobudo, da bi uvedli očetovski dopust, ki ga na evropski ravni še ni gre seveda za vprašanje porazdelitev nalog med moškim in žensko za pospeševanje enakopravnosti um, spolov v poklicnem in zasebnem življenju. Sprašujem vas, če boste podprli moj predlog, da se vključi v to direktivo 92.85 tudi predlog o očetovstvu, očetovskem dopustu. Hvala. To zamisel zelo podpiram. Mislim, da je zelo pomembno, da se očete vključno, eh, aktivno vključi v vzgojo otrok. Sem nekdo, ki je to sam tudi izvedel in ki sem to doživel. Vem, da je to pogosto težava in da je očetovski dopust nekaj zelo pozitivnega. Ni nujno, da je obvezen. preden podamo nek sklep, moramo videti, kje obstajajo dobri zgledi za to v državah članicah in kako se to povezuje z oziroma kako se da to povezati z socialnimi sistemi oziroma sistemi socialne varnosti tudi v drugih državah, kajti seveda moramo tukaj še vedno poštevati načelo subsidijarnosti. Hvala lepa. Iz vaših navedb sklepam, da ste za evropsko zakonodajo glede očetovskega dopusta. Bodi si z vključitvijo v direktivo 9285 ali pa v obliki nove pobude komisije. Če načrtujete novo pobudo, kdaj jo načrtujete? Moral bi se podrobneje seznaniti s tem, s to temo, ampak eh, najdu bom zagotovo najboljši pristop in najboljša časovnica za to temo. Ne želim se prenagliti z roki in zavez, časovnimi zavezami. Hvala za gosp, skupino Alde, gospa Siri Ovir. tänan , proua eh, president , lugupeetud voliniku kandidaat , demokraatia pooldaja . kandidaat za komisarja podpiram demokracijo in zato ne morem podpreti dejstva, da je polovica prebivalstva v slabšem položaju kot druga polovica. To pa samo zato, ker si se slučajno rodil kot ženska. V preteklih 40 letih je Evropska unija sprejela na kilometre dolge odločitve, direktive, smernice z različnimi pravnimi učinki. Vsi se navezujejo na enakopravnost med spoloma. S tem se strinjam, to je treba narediti. Enakopravnost med spoloma je nekaj, za kar se moramo boriti, ampak pomembno je, da to, kar sklenemo, da se to tudi de facto izvede. In moje vprašanje je sledeče če si ogledamo med razlike v plačah med moškimi in ženskami, in tu ne govorim o anketi iz leta 2007, kjer je bilo dobro leto iz gospodarskega vidika, ampak če si če pogledamo še malo natančneje te, Eh, številke, bomo videli, da se te vrzeli med plačami raz, eh, povečajo v številnih državah. Kaj boste torej storili, da bodo države članice spoštovali odločitve, ki so bile že sprejete? Uh, moram storiti seveda vse, kar je v moje moči, da bom države članice pripravil do tega, da bodo izvajale sprejete odločitve. Problem pa je v tem, da so dejansko te vrzeli se povečale in če si to ne, obgledamo zelo natančno, Vemo, vidimo, da je ta vrzel še vedno zelo velika oziroma ta razpon 17 do 18 odstotkov. Pa kot deležba žensk na trgu delovnem sil, pa je nekaj, kjer smo v prvih desetih letih tega tisočletja dosegli napredek. Težave ostajajo, s tem se strinjam. Ta razpon je še vedno zelo velik in ogledati si moramo izkušnje predvsem nordijskih držav, kjer so rezultati boljši, kjer je tudi več žensk na vodilnih položajih. Jaz lahko pomagam ženskam, naprimer, z spremembo, direkt, z spremembo zakonodaje o porodniškem dopustu, in uh, izboljšamo, da pomaga tudi izboljšati zakonodajo v zvezi z tem, kako ženske lahko postanejo podjetnice. Nasplošno pa moramo ohraniti enakost med spoloma na dnevnem redu, ne glede na to, kaj bo na dnevnem redu in um, temu moramo posvetiti veliko pozornosti. Hvala, imam še dodatno vprašanje. Kar sem skušala vprašati je v bistvu sledeče. Te razlike med plačami se povečujejo celo v nekaterih državah. Govorite o 17 odstotkih. V Estoniji, odkud prihajam, je razlika med plačami 34 odstotkov, 33 odstotkov, pred petimi leti pa je bila 22 odstotkov kakšen bo odstotek po gospodarski krizi, ne vemo. To pomeni, da recimo ravno ta država, pa tudi druge države, ne posvečajo nobene pozornosti temu, kar je bilo tukaj odločeno v Evropski uniji. Sem predsednica Evropskega oziroma Estonskega združenja žensk in stalno sprašujemo, kaj komisija dela v zvezi s temi državami, ki neprestano kršijo pravila. 17 uh, odstotkov, ki sem jih omenil, oziroma 33 odstotkov, ki ste jih vi ravno kar omenili, je zagotovo najvišja številka, ki sem jo slišal in temu bomo morali uh, posvetiti posebno pozornost. Če je to, ne glede na to, ali je to posledica krize ali ne, tem primerom se bomo morali posvetiti. Že prej sem rekel, da v Evropi raznolikost zelo velika, moramo se ogledati tudi poprečje oziroma še več kot samo poprečje. Priznam, da ne poznam konteksta vaše države, obljubim pa, da si bom to ogledal in da bom tudi službe vprašal, kakšne so razlogi. Kajti ta številna je še enkrat višja od poprečja, ki je že samo po sebi slabo in zato kar kriči po rešitvah. Če je kakorkoli povezano z diskriminacijo, potem mora seveda Unija odigrati močno ulogo. Hvala lepa. S tem prihajamo k vprašanju odbora za kulturo. Najprej gospod Georgios Papa Nikolaou. Zelobske ljubske stranke. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod kandidat za komisarja, tukaj sem skoraj pred vami. Govorili smo torej o brezposobnosti mladih, o revščini mladih in to izhaja tudi iz um, anket in preiskav ena petina mladih živi na meji revščine. Revščina med mladimi je še enkrat više kot med ostalim prebivalstvom. Razlike pa so tudi pri formalni in neformalni izobrazbi. Uh, ampak iz tega izhaja tudi, da bi bile možnosti lahko večje kot v preteklosti, vendar pa je kriza povzročila tudi večjo brezposelnost. Pogosto pa je tako, da kvalifikacije teh mladih, ko najdejo neko delovno mesto, sploh niso v zadostni meri upoštevani. Torej njihova pričakovanja pri iskanju delovnih mest enostavno niso upoštevana. Kako lahko okrepitev strezne strukture za to, da bo prehod od eh, izobraževanja v delovno okolje olajšano in da bo tudi s tem bolj primerno um, pričakovanjem mladih. The, uh, Pristop New Skills for New Job mora odigrati no, do, pomembno vlogo pri razvoju novih delovnih mest in tudi sistemi usposabljanja se navezujejo na problem, ki ga, problema, ki ga omenjate. Pomankanje znanja in spretnosti pri mladih, ko zapustijo izobraževanje, je zelo velik problem. Seveda je tudi odgovornost tudi pri izobraževalnih ustanovah pomankanje aktivne politike na področju trga delovne sile povzročajo ravno to visoko številko na področju zaposlovanja mladih oziroma brezposelnosti mladih. Če seveda to zanemarimo v mladih letih, potem to, ta problem postane strukturni problem, in lahko posledično vodi do izključenosti iz družbe, kar pa bo seveda povzročilo tudi večje stroške. Zato moramo izkoristiti poročila in delo strokovnjakov, s katerimi sodeluje komisija in pomagati državam članicam, da uporabi vse nauke, ki smo jih iz tega potegnili. Parola da problema da ponaferete, ki si jih. Y kljub vseh problemov, ki ste jih našteli, pa je tako, da so mladi večinoma bolje kvalificirani kot v preteklosti, kljub temu pa ne dobijo možnosti, da bi imeli prilagojen pristop do trga delovne sile v skladu z njihovo kvalifikacijo. Kako bi lahko res ustvarili možnost, za prve izkušnje. Obstajajo prakse, to je dobro za prve izkušnje, ampak pogosto je tako, da mladi opravijo prakso, potem pa se jih pri tem pravzaprav samo izkorišča in dejansko pa pokrijejo neko obseg dela, ki bistveno presega tisto, kar bi morali upraviti v okviru prakse. To se dogaja tudi v Grčiji. Uh, prakse so sicer ponujene, ampak se jih eh, izkorišča, lahko se, tam se izkorišča tudi mlade, bi lahko torej tam zagotovili močnejše kontrole. Torej različne scheme za pripravnike in večje število programov za pripravnike je del odziva na krizo na evropski ravni in tudi v državah članicah. Mislim, da je tukaj napredek eh, pomemben, kar se tiče večjega števila delovnih mest. Ko se soočamo z primeri, ko mladi v teh službah niso, eh, ko so izkoriščeni, ko se z njimi ne ravna dobro, ko se jih eh, slabo plačuje ali pa sploh ne plačuje, je to zelo resen problem. In morali bomo najti poti, da to preprečimo. Zaenkrat je bil s programom, so bile uvedene scheme za praktikante in pripravnike in eh, to je že dober ukrep. Hvala lepa, še zadnje vprašanje iz odbora za kulturo iz eh, skupine socialistov in demokratov, gospod Meri Hanivol. Um, I would like to push you, Commissioner Designate, on this whole question. Jaz bi vas še malo pobarala v zvezi z mladino in zaposlovanjem. Kaj boste naredili v zvezi s tem? Glede na to, koliko vprašanj smo vam postavili v zvezi s tem, si lahko mislite, koliko občutka imamo za to in kakšen problem je to v celi Evropski uniji. In nekaj je zagotovo povezano s kvalifikacijami in rada bi se navezala na zadnje vprašanje. Uh, predvsem v zvezi z visoko izobrazbo. Številni diplomiranci zaključijo ta postopek brez ustrezne kvalifikacije in morajo potem upravljati neko poklicno usposabljanje še dodatno. In eh, kakšne so vaši konkretne rešitve, ki naj jih lahko najdemo? Vsi imamo težave z brezposelnostjo mladih in za revščino, ampak moramo pa najti način za izboljšanje situacije. Zato vas sprašujem, na kakšen način mislite, da lahko bolje izkoristimo veščine in spretnosti, ki jih mladi pridobijo, zato da bodo te pripeljali njih do novih delovnih mest kaj boste storili, da boste izboljšali oziroma da boste opravi, odpravili stigme, ki še vedno obstajajo, ki so povezane tudi za poklicem izobraževanjem. Vem, da je to tako v Združenem kraljestvu. In kako bi lahko tudi zagotovili, da se poklicno usposabljanje prenaša iz ene države članice v drugo? Komisar. Uh, Prvič bi rad povedal, da bo Evropski socialni sklad še naprej podpiral aktivnosti usposabljanja, vključno izboljšave poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Poleg tega pa bi rad omenil tudi delovno skupino oziroma skupino strokovnjakov Nova znanja in spritnosti za nova delovna mesta, ki bodo predložili priporočila za nadaljno izvajanje te pobude. Spomladi letošnjega leta bo komisija uh, sprejela sporočilo, ki naj bi ponudilo nov zagon za bodoče sodelovanje v Evropski uniji na področju poklicnega usposabljanja, tako imenovan kopenhagenski proces. To je tudi vprašanje s katerim se bo ukvarjalo belgijsko predsedstvo. Videli bomo novo sporočilo za strateške smernice na področju izobraževanja in usposabljanja. Euh, euh, Hvala. Tako imamo še čas za nekaj dodatnih vprašanj in ker smo se dobro organizirali, imam po Dehontovem pravilu še vedno pred seboj seznam in v skladu s tem seznamom ima besedo gospodere Clark iz skupine FD. Hvala lepa. Gospod Andor, verjetno se zavedate, da direktive vplivajo na poslovni svet. Mala podjetja pa se borijo in sicer se borijo zelo močno. To pa neposredno vpliva na zaposlovanje in mala podjetja po vsej Evropski uniji zaposlujejo skoraj polovico delovne sile. To pa prav gotovo ni dobra zamisel, torej ni dobro, da so v težavah. Zanima me torej, kakšne specifične in konkretne načrte imate, da bi zmanjšali bremena na mala podjetja. E Sektor MSP-jev je ključnega pomena pri ustvarjanju novih delovnih mest. In to moramo podpreti. To spada tudi v del nalog komisije, namreč, da bi zmanjšali nepotrebno upravno breme in po drugi strani poenostavili pravila. Obstaja skupina na visoki ravni, ki jo vodi gospod Štojber. Oni delajo na tem področju, da bi torej zmanjšali nepo, nepotrebno upravno breme Opozoriti pa vas moram na to, da na tem področju obstaja malo pravilna socija iz socialnega vidika. Veliko drugih uredb je, ki otežujejo življenje malim in srednjim podjetjem, vendar socialna vrsta zakonodaje na področju dela ni odgovorna za večino teh obremenitev. Številka, ki jo imamo v glavi, je okrog 3 odstotke. Lahko si stvar seveda ogledamo, vendar bo vpliv z moje strani minimalen. Podpiram pa delo te delovne skupine in seveda bom podprl tudi sklepe. Omenili ste socialni vpliv in socialno delo najvišja korist na socialnem področju pa je, da bi imeli delo sploh, drugače pa mi sploh niste dali specifičnih podrobnosti. Se lahko vrnem na začetek tega zasedanja, ko ste večkrat omenili direktivo o delovnem času. Če, prav, če sem vas prav slišal, ste povedali, da nimate načrtov, da bi to potisnili še dlje v smislu, da bi zmanjšali število opt-outov. Ali mi lahko torej zagotovite, da ne boste določili datuma za konec opt-outov v okviru direktive za, o delovnem času? Povedal pa sem, da si bomo zadevo ogledati zno, z, ogledali z novega zornega kota. To vključuje seveda tudi direktivo o delovnem času. Morda jo bomo umestili v nov kontekst. Najprej želim poslušati socialne partnerje. Želim si ogledati, kakšna bo presoja vpliva. Že prej pa sem povedal, da opt-outi po mojem mnenju niso najboljša rešitev v okolju gospodarske in monetarne unije, ampak moje namen ni, da bi postavil kakršne koli roke za umaknitev teh optautov iz direktive o delovnem času. Eh, Hvala. Še vprašanje gospi Tatjane Zdanoke od Zelenih. Hvala. Crisis, Tukaj sem. Zaradi krize so morale nekatere države članice poseči po finančni pomoči Evropske unije in mednarodnega denarnega sklada. Uh, države, ki koristijo ta sredstva, so izvedla zelo kontroverzne ukrepe na socialnem področju, kot je naprimer v Latviji zmanjšanje pokojnin ali zmanjšanje nadomestil za um, čas bolniške odsotnosti, naprimer na Mačarskem. Ker to prizadane ravno najbolj ranljive dele prebivalstva, je pomembno, da se te ukrepe okrepi. In ali se strinjate, da je to lahko bistven sestavni del, da je socialna varnost lahko tudi glavni pogoj za kakršnekoli finančne instrumente? Če se strinjate, kako boste to, ta pogoj vključili? Hvala. Finančna podpora ni bila ponudena samo strani Evropske unije, ampak v povezavi z mednarodnim denarnim skladom. Strinjam se, da bi si lahko gledali pogoje mednarodnega denarnega sklada in da bi lahko tukaj vključili tudi socialno dimenzijo. Predvsem ravno v luči finančne krize in pa ukrepi, ki so povezani z to krizo. Žal je tako, da so bile pokojnine zmanjšane, a zmanjšali so tudi uh, plače Delavci v javni upravi so se znašli v težki situaciji v številnih primerjih v teh državah, o katerih govorimo, a pa tudi ta kriza je zelo huda. Zato sem tudi moj uvod začel s tem, da sem to povdaril. Da moramo poiskati in se osredotočiti tudi na vere same krize. Razviti moramo finančne strukture in institucije, zato da bomo preprečili podobne krize tudi v prihodnosti. V tem trenutku pa da potrebujemo usmerjeno podporo za posamezne skupine, ki so prizadete zaradi zmanjšanja plač in pa pokojnin kolikor vem, Evropska unija in mednarodni monetarni sklad podpirata te usmerjene scheme in usmerjene programe in moramo počakati, kakšne bodo izkušnje, da vidimo, kako lahko še nadalje to izboljšamo. Alors, in vous reste de, de, encore un peu. Še vedno nam je ostalo nekaj časa za dodatne vprašanja v imenu skupine Alde bo naslednja gospa Hirš. Herr Kommissar Sanwerter, um, ähm, Sie haben auf die. Spoštovani kandidat za komisarja, na vprašanja, ki se navezuje na institucije kot so sindikati ali svet delavcev, odgovorili zelo podrobno. Vse, kar pa se navezuje na delojemalce, kot so mladi, invalidi in tako naprej, pa je bilo vse skupaj malo izmikajoče. Mislim pa, da ukrepi in programi, ki so namenjeni ravno tem ciljnim skupinjem z različnimi profili, ki naj bi njih vrnili na trg delovne sile, da morajo biti ti programi zelo specifični, da jim je treba nuditi podporo. Zato vas sprašujem. Ti programi, ki se osredotočajo na ciljne skupine, so bile vključene tudi vprašanja gospe Redingovi, ampak zanima me, ali tudi vi mislite, da se treba osredotočiti na posamezne skupine, na otroke, um, preseljence, homoseksualce in druge. In če se strinjate s tem, ali mislite, da lahko predlagate tudi ukrepe za starejše, ki bi bili zelo specifični. Yes, I have to work with uh, Vivian Reding on every. Da, seveda bom sodeloval s komisarko Redingovo na vsakem področju, ki je povezano z diskriminacijo in ustrezno zakonodajo smo pripravili, kar zadeva gospodarske politike in temeljne pravice. the uh, respective group. Ustrezne skupine, ki ste jih omenili, torej invalidi in skupine priseljencev. Imeti moramo ciljno usmerjene programe in države članice moramo pozvati, da same oblikujejo cilje, zato da bi imele bolj vključujoče družbe in bolj vključujoče trge dela. To ni problem, ki ga lahko rešimo samo v dnevu ali dveh. Ta vprašanja je treba vključiti v program EU 2020 in to bo eno od glavnih vprašanj v spomladanskem obdobju kako jih torej uvrstiti na vidno mesto v dolgoročni agendi. Gospod Hirš, želite postaviti dopolnilno vprašanje? Äh, to pomeni, da je to za vas še vedno pomembno področje, ki ga ne želite v celoti prepustiti gospe Redingovi. To, uh, Sodelovati morava vsi elementi za boj proti diskriminaciji, ki so predmet delovnih skupin. Vse to bo vključilo v svoje delo gospa Reding, strani, po, po drugi strani pa seveda to spada tudi v okvir socialnih politik tega portfelja. Zato je na tem področju potrebno sodelovanje in to bomo tudi storili. Dve vprašanje. Dobro, še dve vprašanje. Potem pa bo komisar dobil svojih pet minut, kako je bilo načrtovano. Naslednje vprašanje. Gospa Omenrojten, EPP. Really Zelo podrobno sem poslušala na vprašanja in odgovore in sicer z odprto glavo. Želim pa vam podati prijateljski nasvet. V vsa, vseh odgovorih ste rekli mi. Predlagam, da uporabljate besedo jaz. Štiri stvari vam želim povedati. Prvič, akcijski načrt za zdravje. To je prva pristojnost Evropske unije. Kaj boste storili s prvim akcijskim načrtom, kako je vprašal gospod Hughes? Sedaj pa mobilnost, kar je vprašal Thomas Mann kaj želite storiti do 1. maja. Tretje, č, delovni čas. Moram povedati, da optaut nikoli ni rešitev. Četrta stvar je brezposelnost. Imamo smernice za brezposelnost in v Evropi obstajajo razlike. Na nizozemskem 3.7, v Španiji pa skoraj 18 odstotkov. Kaj boste storili, kaj ti smernice v zvezi z brezposobnostjo niso delovale. Prosim, pripravite svoj program. It's a, it's actually a summary of, uh... To je dejansko povzetek nekaterih vprašanj, o katerih smo govorili. Program je, da bi vključili cilje na področju zaposlovanja poskrbeti je treba, da bo prevladujoče mnenje v kolegiju, da je socialna razsežnost in zaposlovanje problem, ki ga je treba uvrstiti na vrh dnevnega reda. Potrebujemo gospodarsko rast, treba se rešiti krize. Potrebujemo strategijo, ki bo resno upoštevala te probleme in reš... poiskati moramo tudi praktične rešitve to je na agendi za prihajajoče obdobje. Na predstavitvi smo razpravljali o številnih vprašanjih v zvezi z mobilnostjo. Povedal sem že, da si bomo ponovno ogledali delovni čas in to ste me že vprašali. To je razprava, ki se ji bomo morali posvetiti kasneje v okviru socialnega dialoga. V zadnjih letih smo imeli neoliberalen vpliv na socialno-tržno gospodarstvo. Mi pa želimo, da bi vi bili komisar, ki razume naše probleme in probleme naše družbe. In vi, vi sami morate pripraviti akcijski načrt v zvezi z vsemi vprašanji, ki sem vam jih že postavila. Seveda bom moral pripraviti pobude. Ampak šele po izkoriščenju vseh analitičnih zmogljivosti komisije in tudi potem, ko bomo opravili dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi o tej temi. V različnih vprašanjih, o katerih smo govorili danes, sem že nakazal, kakšen je moj pristop za razvoj praktičnih rešitev. storitve oziroma službe komisije bom seveda izkoristil v celoti in se posvetoval tudi z vami v zvezi z vprašanji, ki ste jih postavili. Hvala. Zadnje vprašanje, gospod Derosa. Uh, Hvala lepa. Komaj sem prišel do besede, gospod kandidat za komisarja očitno ste človek malo besed. V končnih izjavah želimo slišati, ali se boste borili za načela in politike, ki ste jih tukaj nakazali, kajti v komisiji se boste prav gotovo srečali z nasprotovanjem vaših predlogov. Komisar za socialne zadeve se bo prav gotovo boril za evropejce. Želim pa vsprašati nekaj specifičnega, namreč socialna razsežnost zunanjih politik, naprimer izvajanje mednarodnih standardov mednarodne organizacije za delo, standardov za zaposlovanje. Omeniti moramo socialno, korporativno socialno odgovornost in tudi ukrepanje na tem področju, zato da bi oblikovali globalen pristop za ta vprašanja, kajti ne moremo živeti kot izolirana unija, upoštevati moramo pritiske, pod katerimi smo tudi na globalni ravni. Zato je socialna razsežnost zunanje politike prav tako pomembna. Ampak ali se boste borili za to? To je vprašanje. Uh, my, uh... Da, bom se boril. te stvari bom vzel izjemno resno, seveda tudi s pomočjo parlamenta in s pomočjo parlamenta, oziroma brez pomoči parlamenta, ne moremo doseči napredka, tudi kar zadeva izvajanje obstoječe zakonodaje. Niti ne moremo doseči napredka pri novi zakonodaji. Jasno je torej, da ko omenjam sodelovanje z drugimi komisarji, gre tukaj najprej za razpravo, da bi imeli dialog o gospodarski, ekonomski politiki, priseljevanju in o tem, kako bi lahko pomagali otrokom. Prav gotovo pa se bom zavezal rešitvam, ki se mi zdijo najboljše in prizadeval si bom pokazati vidne rezultate v naslednjih petih letih na vseh področjih, o katerih smo razpravljali. Uh, very much, uh, very... Hvala lepa. Čisto na kratko, kar zadeva korporativno socialno odgovornost in temeljni standardi dela mednarodne, mednarodne organizacije za delo. Ali bo to na vašem dnevnem redu? Seveda, to bo na dnevnem redu zaradi okrepljene, glo, okrepljene globalne razsežnosti dela in korporativna socialna odgovornost je vprašanje. Ker družbe delajo ne samo na različnih kontinentih in v različnih državah, ampak morajo pripraviti skupne standarde za ukrepanje. To je del portfelja in sodeloval bom z mednarodno organizacijo dela, in tudi države članice spodbujajo, da podprejo in povzamejo te standardne ILO, ampak seveda sem pripravljen še podrobneje poglobiti se v to vprašanje, če so kakšna odprta vprašanja. Dobro, gospod kandidat za komisarja, odgovorili ste na 40 vprašanj vseh z vseh političnih skupin, sedaj pa imate na voljo pet minut, da podate svoje končne pripombe, svoje končne misli. Morda lahko teh pet minut izkoristite tudi za to, kako si predstavljate sodelovanje s tem odborom in parlamentom nasploh. Na tej predstavitvi smo vas poslušali, odgovarjali ste na vprašanje, vendar res je, da so člani tega odbora nekoliko razočarani nad potekom stvari, še posebej kar zadeva pogajanja. Komisarji se običajno bolj nagibajo eni strani kot drugi. Zanima me, ali ste pripravljeni razrešiti ta problem, ki smo ga omenili. Morda gre tukaj samo za institucionalno paranojo, ampak mislim, da ne. Kar zadeva socialna vprašanja, imamo zelo veliko zakonodaje in to velja tudi za druge sektorje, ampak še posebej na, naših, na našem področju, torej socialne zadeve. Rečem lahko, da države članice zakonodaje na tem področju ne izvajajo dovolj dobro. Komisija ima orodja za boj proti temu, torej postopek kršitve, če se stanje resnično poslabša v zvezi z izvajanjem oziroma ustreznim izvajanjem zakonodaje. Ali mislite, da bi komisija morala večkrat uporabiti ta mehanizem? Zato, da bo to prizadevanje in zavezanost, ki jo uložimo v delo tukaj, dejansko imelo kakšne praktične rezultate, ne samo, da to vpliva na obup državljanov po Evropi. Sedaj imate pet minut in upam, da boste odgovorili na ti dve zadnji vprašanje. Eh, eh, Hvala lepa za priložnost, da predstavim svoj pristop, svoje zamisli. Mislim, da se v razpravi pokazalo, da kriza močno vpliva na evropsko družbo. In to je preizkus za evropski socialni model. Skupaj moramo razmišljati in skupaj moramo iskati rešitve, kaj ti gospodarski izzivi bodo še naprej veliki ključna področja mojega portfelja so pod vplivom te krize. Po mojem mnenju mora ta komisija in parlament tesno sodelovati v naslednjih petih letih. Mislim, da bi morali to konstruktivno razpravo jemati kot začetek tega potrebujemo uravnotežen način za izhod iz krize. Poskrbeti moramo, da bodo ljudje lahko šli nazaj na delo in rešiti moramo strukturne probleme in strukturne izzive, ki se pojavljajo zaradi okoljskih vprašanj, naprimer zaradi energetskega sektorja, sektorja izobraževanja in seveda zaradi globalnih makroekonomskih politik. Zadnje bo verjetno najtežje. Nekateri moji odgovori na vprašanja so bili bolj splošne narave, vendar menil sem, da bi bilo najbolje, da najprej podam splošno sliko svoje zavezanosti socialni Evropi in pomenu, socialne agende v strategiji 2020. Kar zadeva vprašanja gospe predsednice. Komisija je varuh pogodb in storiti mora vse v njeni moči, zato da se obstoječa zakonodaja izvaja to bom storil na svojem področju, na področju zaposlovanja socialnih zadev in vključenosti. To področje sedaj zajema tudi nove vidike. Vidnejše mesto ima vključevanje in tudi zelena delovna mesta so pomembnejša kot pred petimi ali desetimi leti, vendar mislim, da so temeljna vprašanja enaka ostati moramo zavezani. Polni stopni zaposlenosti in socialni vključenosti, koheziji. Upam, da sem vas uspel prepričati, kajti osebno sem sam zelo zavezan k tem ciljem. Euh, euh. Hvala lepa. Prišli smo do konca predstavitve. koordinatorji se bodo sestali ob osmih v 1G2, da bi ocenili, kako je to predstavitev potekala. Hvala.